cari colleghi, buonasera. Riapriamo. Dragi colleghi, dobro dan. Ponovno smo se zbrali tukaj na sestanku in tukaj pozdravljam predstavnika nacionalnega sveta iz um, Avstrije, gospod Wolfgang Grstel med nami, izvolite besedo. Des Europäischen Parlaments und der nationalen Parlamente. Ja, spoštovane kolegice in kolegi, spoštovane gospe in gospodje, najlepša hvala, da ste me povabili na medparlamentarno zasedanje odborov in možnost, da smem narediti uvod v popovdanski del. Kot eh, predstavnik eh, ustavnega odbora v nacionalnem svetu lahko poročam o tej tematiki z vidika z avstrijskega stališča. Ustrezno izvajanje evropskega prava in prenos v nacionalno pravo je velik izziv za zmožnost delovanja Evropske unije. Organi za izvrševanje so v veliki meri dolžni izvajati evropsko oziroma so odgovorni za izvajanje evropske zakonodaje in države članice imajo zaradi tega posebno odgovornost. Kakšna pa je vloga nacionalnih parlamentov? Po eni strani je pomembno, da imajo nacionalni parlamenti možnost pred sprejetjem zakonodajnega akta v Evropski uniji na podlagi Lizbonske pogodbe izkoristiti svoje pristojnosti, ki jih je ta pogodba razširila. V avstrijski ustavi in poslovniku avstrijskega parlamenta smo v ta namen zagotovili več instrumentov, da bi zagotovili upletenost avstrijskega zvezdnega parlamenta pri evropskih zadevah. Leta 1995 je Avstrija pristopila in tako imajo člani zvezdne vlade odgovornost, da so vplivajo na sprejetje zakonodaje. Treba je upoštevati načelo subsidijarnosti, ki je bilo zdaj okrepljeno in to je tudi ena izmed prednosti avstrijskega predsedovanja svetu. S tem principom je moto avstrijskega predsedstva Evropa, ki ščiti in zagotavlja demokracijo še podkrepljeno. Evropska unija mora najti rešitve za tiste širše izzive, kot so recimo migracije, varnost in podnebne spremembe. Zato je treba tudi upoštevati ustrezne pristojnosti na nacionalni in regionalni ravni. Moto Evropske unije združeni v raznolikosti je nekaj, kar, je treba, kar je treba vedno imeti pred očmi, če želimo, da bo Evropska unija delovala enotno. Sploh, ko gre recimo za vprašanja skupnega trga. Treba je nameniti več pozornosti ocenjevanju in dodani vrednosti že sprejete zakonodaje, ne pa znova in znova novim pravilom. Pozdravljam delo namenske skupine za subsidijarnost in upam, da bodo priporočila te skupine čim prej prevzeta. Zlasti podaljšanje roka z 8 na 12 tednov za sprejetje mnenja. Evropska komisija je leta 2006 prišla izvajati politični dialog, v katerem sodeluje avstrijski parlament, ki je sestavljen iz dveh domov, zgornjega in spodnjega. In Evropskemu parlamentu in Evropski komisiji posredujemo mnenja, ki so, pomemb, ki so povezane z evropskimi vprašanji. V Avstriji je zato predvsem pristojen Zvezdni svet, ki izpripravlja stališča in jih pošilja Evropskemu parlamentu in tako spoštuje načelo subsidijarnosti oziroma izkorišča pravico, ki mu je bila podeljena. Ta instrument ima sicer zelo visoko politično vrednost in oba domova, zlasti zgornji dom, pripravljata stališča in mnenja in jih posredujeta predvsem Evropskemu parlamentu. Tako skrbimo za redno izmenjavo med nacionalnim parlamentom, recimo na srečanju parlamentarnih odborov oziroma prek medparlamentarnih odborov, kot je bil recimo Kozak in ki se, ki se je sestal prejšnji teden na Dunaju. Pozdravljam takšna vabila Evropskega parlamenta in sem mnenja, da mora Evropski parlament obravnavati nacionalne parlamente kot enakopravnega zakonodajalca. Avstrijski parlament ima tako na voljo vrsto orodij, ki jih tudi redno izkorišča, tako sodeluje pri sprejemanju evropske zakonodaje. Ko gre za evropske direktive, ima nacionalni parlament še zlasti možnost, da eh, sodeluje v postopku soodločanja, kot vsi veste. Načelo sorazmernosti in subsidijarnosti bi morali še bistveno bolj upoštevati, zlasti, ko gre za evropske direktive v, v, iz, v, iz tega vidika bi še posebej izpostavil projekt v zvezi z goldplatingom, torej prekomernim sprejemanjem zakonodaje, s katerim se ukvarjamo v Avstriji, tako da se ne sprejema preveč zakonodaje, ki je potem tudi preveč oddaljena oziroma preveč zapletena in otežuje življenje evropskih državljanov. Cilj tega projekta je preprečiti prekomerno birokracijo, Gre torej za prekomerne obveznosti sporočanja, preverjanja eh, na področju prava družb, na področju, področju finančnih trgov in tako naprej in tako naprej. Zato povdarjam, da je za učinkovito sodelovanje pred sprejetjem Evropskega zakonodajnega akta temeljni kamen, da je lahko zakonodaja učinkovita. Kot sem že omenil, je izvajanje evropske zakonodaje, učinkovito izvajanje, odvisno predvsem od izvršilnih organov v državah članicah. Ali se da kaj izboljšati? To ocenjujejo člani naše zvezdne vlade in potem to izpostavijo pred svetom. V avstrijskem parlamentu izvajamo nadzorne funkcije nad izvršilno vejo oblasti, recimo interpelacija, eh, pravica do preiskave in tako naprej na sejah nacionalnega sveta, pa, na, pa potekajo tudi razprave posvečene Evropi. Na takšnih razpravah sodelujejo tudi evropski poslanci. Ti lahko sodelujejo v razpravi, nimajo pa glasovalne pravice. Člani zvezdne vlade lahko pripravljajo tudi izjave v zvezi s področji politik Evropske unije in potem se to lahko tudi prebere na sestankih Evropskega sveta. V odborih se pogosto odvijajo razprave v zvezi z aktualnimi evropskimi vprašanji in potem se lahko pristojnim zvezdnim ministrom postavljajo vprašanja v zvezi z njihovimi resori in uh, potem organiziramo razpravo. Na vsakem zasedanju sveta se sestane tudi odbor, ki je pristojen za evropske zadeve. Uh, predsednik vlade in ministri odgovarjajo na vprašanja in po potrebi lahko predsednik vlade eh, tudi pripravi izjavo v zvezi z, njihovim, z njegovim stališčem na zasedanju Evropskega sveta. S tem omogočamo, da se redno uporabljajo pravice do soodločanja v evropski zakonodaji. Nacionalni parlamenti so sicer pristojni za znotraj državna vprašanja. In to, lahko bi še razširili njihovo pristojnost na evropski ravni, tako da bi poskrbeli za čim bolj učinkovito izvajanje evropske zakonodaje. To je možnost, ki bi se jo dalo izkoristiti. Še enkrat se zahvaljujem za vabilo in veselim se že razburljive razprave. Bene, molte grazie, onorevole Gern. Najlepša hvala, gospod Gerlst. In dovolite, da še jaz povem par besed o tej zelo pomembni temi, v zvezi s katero bomo danes dobili kar nekaj zanimivih izhodišč za naše delo. Predstavniki nacionalnih parlamentov nam bodo gotovo podali jasen okvir. Uh, težav, ki so vezane z prenosom um, evropske zakonodaje in evropskih zaku, um, politik na nacionalno raven. Zavedamo se, da pri izvajanju evropske zakonodaje prihaja v državah članicah do kar nekaj problemov. Uh, in to izhaja predvsem iz razlik v pravnih uh, sistemih in včasih tudi zaradi premalo jasnosti v evropski zakonodaji pravilen, pre, torej nepravilen prenos zakonodaje pa tudi negativno vpliva na delovanje notranjega trga in eh, povzroča eh, pomankanje pravne varnosti ter onemogoča našim državljanom, da bi se mm, varno oprli na evropsko zakonodajo. Parlament kot so zakonodajalec mora, zagot mora zagotavljati eh, primeren in pravilen prenos evropske zakonodaje. To je naša prednostna naloga. Poleg tega mora Evropski parlament zagotavljati nadzor nad tem prenosom preko svojih odborov in um, tudi ugotavljati, pripravljati poročila o um, napakah in težavah pri prenosu evropske zakonodaje. V zvezi s tem Evropski parlament prejema tudi veliko peticij se strani evropskih državljanov in na tej podlagi eh, se pogosto spodbudi Evropsko komisijo, da pripravi nov zakonodajni predlog ali pa da začne sproži postopke zaradi kršitev proti državam članicam. Poleg tega Evropski parlament letno pripravlja poročilo o um, uporabi evropske zakonodaje. V zadnjem poročilu z dne 14.6.2018 je parlament izrazil zaskrbljenost zaradi visokega števila postopkov zaradi kršitev, ki trenutno potekajo, kar kaže, da je eh, dokaj težko zagotoviti eh, In pravočasen in pravilen prenos evropske zakonodaje v državah članicah. Problemi, ki so mm, vezani na to, eh, pa zahtevajo skupno prizadevanje ter tesnejše sodelovanje med nacionalnimi in evropskimi institucijami v vseh fazah zakonodajnega postopka, od priprave in sprejetja zakonodaje do nadzora po sprejetju te zakonodaje in med samo uporabo. To je zelo pomembno. Sploh v luči krepitve odnosov med par Evropskim parlamentom in nacionalnimi parlamenti. Um, aktivno sodelovanje nacionalnih parlamentov v političnem eh, ciklu Evropske unije je bistvenega pomena, saj to prispeva k kredibilnosti politik in evropske zakonodaje ter k eh, večji demokraciji. Eh, V zvezi s to temo bomo dali besedo dvema strokovnjakoma, ki boste imela na voljo vsak 15 minut in boste predstavila svoje študije na to temo. Eh, prosim, da se držite odmerjenega časa. Potem pa bomo dali besedo tudi predstavnikom nacionalnih parlamentov iz Italije, ehm, Grčije in Nemčije. In zato najprej pozdravljam gospoda Vima Vermansa, profesorja ustavnega in upravnega prava iz Univerze v Leidnu. Izvolite. Hvala lepa. Uh, Hvala lepa, predsedujoča. Hvala lepa tudi organizatorjem za to priložnost za sodelovanje v razpravi o tej pomembni temi danes. Samo nekaj besed za začetek. Tukaj sem v bistvu zato, da podam nek pregled briefing o tej temi in tudi, da z vami razpravljam o uh, tem. In zato bi kar nadaljeval tam, kjer sta se ustavila gospod uh, Grstel in gospa Ferrara. Namreč uh, k izzivom, s katerimi se soočajo nacionalni parlamenti pri prenosu evropske zakonodaje v uh, nacionalno pravo. Ko smo o tem razpravljali pred štirimi leti nacionalni parlamenti Nacionalni parlamenti še nimajo imeli pri tem prav zelo velike vloge. Dovolite mi ta mm, sprehod v preteklost. E, nacionalni parlamenti v bistvu niso bili vključeni v samo srčiko dogajanja. Na to se je pa marsikaj spremenilo v naslednjih letih letih. No, in ja, mogoče evo, še svoja moja čarobna paličica, eh, da si ogledamo diapozitive. Torej, kot rečeno, nacionalni parlamenti pred 14 eh, leti še niso bili polnopravni sozakonodajalci imeli so le neposreden vpliv eh, na to, ne pa bistvenega. Torej, imeli so bolj stranski položaj, nejasno določen in mm, priznano naj jim je bila vključitev bolj kot neki tretji strani v procese sprejemanja zakonodaje. Danes pa imamo vzpostavljen politični dialog, imamo priloge k Lizbonski pogodbi in imamo tudi mehanizem za zgodnje upozarjanje. In še preden začnemo govoriti o formalnem ali neformalnem eh, mestu nacionalnih parlamentov v tem procesu, je treba povdariti, da se je eh, to spremenilo. Treba je pa podariti tudi, da so nacionalni parlamenti zelo različni med seboj. Tukaj govorimo o 27 zelo različnih svetovih. Eh, nacionalni parlamenti so v bistvu predstavniški zbori eh, ljudi, državljanov v demokraciji in to je tudi vse, kar imajo skupnega. Veliko več je med njimi razlik. In še nekaj. Včasih tukaj tudi slišimo prestrašene glasove, te, ki se sprašujejo, kaj parlamenti sploh počnejo. Mislim, da je leta 2001 bila sprijeta bela knjiga o Eh, vladanju v Evropi, kjer je bilo izražene kar nekaj hude kritike o tem, kar se dogaja v državah članicah in zato so obstajali tudi dobri razlogi. Namreč, ves uspeh je bil pripisan državam članicam in ves neuspeh seveda Evropske komisije in drugim evropskim inštitucijam. S tem se je bela knjiga sploh začela. In to je bilo ne nefer se strani držav članic, moramo pa eh, vzeti v zakup, da nacionalni parlamenti v političnem smislu živijo v svojem svetu in Evropski parlament v svojem, kar samo po sebi niti ni slabo. Eh, sam sem imel priložnost Eh, govoriti z različnimi poslanci iz različnih parlamentov, več držav iz Evropske unije, iz Francije, Italije, Združnega kraljestva in drugih držav v letih od 2006-2009 in naprej. In politiki ponovadi in še zlasti poslanci menijo, da se svet vrti okoli njih in da so oni center vesolja. In da če svoje delo opravijo pošteno, da je to pač v redu. Eh, in da imajo moč in možnost govoriti v imenu svojih eh, voljivcev. Vendar pa eh, je to vedno v nasprotju z mnenjem ljudi, ki menijo drugače in to se znotraj Evropske unije pač razvija v veliko politično razpravo, kar tudi ni slabo samo po sebi. Torej, kaj nacionalni parlamenti sploh počno in kakšno je njihovo mesto v evropskih zakonodajnih postopkih? Najprej, eh, več stopenj imamo tukaj, tako v dokumentih kot v briefingih in tako naprej. Najprej, nacionalni parlamenti igrajo vlogo pri pripravi evropske zakonodaje, še zlasti eh, direktiv nimajo pa seveda vloge pri sprejemanju zakonodaje, njihova vloga je predvsem v fazi izvajanja oziroma prenosa evropske zakonodaje in zelo pogosto pa je njihova vloga pomembna v fazi ocene in v zadnjih 15 letih, o čemer bo več povedal moj spoštovani kolega gospod Smith, um, je prišlo do nekega feedback kroga uh, v evropski zakonodaji. Namreč, kadar je, se nekaj izkaže za slabo pri prenosu določene zakonodaje, se je izkazalo, da je to zelo težko naknadno spremeniti. Ampak pri tem so nacionalni parlamenti zelo pomembni, saj oni lahko spremljajo, kaj se dogaja in lahko sprožijo alarm, če nekaj ne deluje in lahko to sporočijo svojim vladam v svojih državah. In na to vplivajo, ne da bi se začela pogajanja popolnoma na novo, vse od začetka. No, kot rečeno, prva točka, kjer nacionalni parlamenti že imajo vlogo, je ta um, začetna vloga, neformalna, kjer se podajo predlogi za zakonodajo. Namreč, če boste samo čakali, da boste dobili predlog zakona na svojo mizo s strani Evropske unije, bo lahko minilo veliko časa. In kot vidite, imajo nekateri nacionalni parlamenti tako politiko, naprimer Združeno kraljevstvo, ki bo še nekaj mesecev vendarle med nami, imajo politiko, da skušajo vplivati na vzgor in da skušajo imeti stališče um, o določeni temi, čim se pojavi bela ali zelena knjiga. Uh, torej takoj skušajo oblikovati stališče eh, kot nacionalni parlament, ki ga posredujejo svojim vladam oziroma Evropski komisiji. V največkrat so nacionalni parlamenti torej vključeni v pripravo predlogov evropskih direktiv in različni sistemi obstajajo, preko katerih nacionalni parlamenti dobijo predlogov, to informacijo ali eh, preko stalnih odborov ali kako drugače in preko teh informacij se odločijo, ali je določen predlog eh, vreden njihovega zanimanja in interesa in tako naprej. Tako da tri trosmirno to gre. Najprej imate predlog, um, evropske zakonodaje, um, oblikovanje stališča, lahko pa tudi parlament izrazi svoj zadržek. Danes ima na, največ nacionalnih parlamentov v Evropski uniji podaja um, proučitvene pridržke in sicer s tem pro, prosijo svojo vlado, naj se neha pogajati, dokler parlament ne bo oblikoval svojega stališča. To je bilo dokaj pogosto pred kakšnimi 12 leti. Vsaj na Danskem in v... predtem je samo na Danskem in v Združenem kraljestvu obstajal ta sistem, na to se je pa razširil tudi drugot kot možnost, da se nadzira eh, vlado pri oblikovanju njenega stališča glede posameznega predloga. Eh, Torej, to je možnost, ki obstaja, ki pa se vendarle ne toliko uporablja. Kako torej parlamenti uporabljajo inštrumente, ki jih imajo na voljo, zato da oblikujejo svoja stališča in jih predlagajo vladam? Eh, ali imajo vprašanja za vlado ali kakšne druge postopke eh, za informiranje vlade. Vsekakor njihovo stališče lahko na to vlada iznese v svetu. Danes pa obstajajo tudi novi inštrumenti. Imamo politični dialog, ki omogoča nacionalnim parlamentom, da svoje mnenje izrazijo skozi peticijo. Eh, tudi na Malti, ki je zelo majhna država, pa je vendarle zelo pomembna država, lahko napiše pismo in ga pošlje komisiji. Približno 5000 je zdaj že takšnih mnenj, ki so bila poslana komisiji in jih komisija mora upoštevati, kar je zelo dobra zadeva za Evropo in za uh, legitimno sprijemanje evropske zakonodaje. Zelo na kratko bi se dotaknil tudi teh kartonov, rumenega in oranžnega kartona. To je tako zelo odmevna situacija, ko eh, pred Lizbonsko pogodbo so se rumeni kartoni uporabili samo trikrat. Je pa to v simboličnem smislu zelo pomembna možnost, je pa v praksi zelo težko uskladiti prizadevanja vseh držav članic, še zlasti, eh, da, da bi se ta uskladila in da bi se vsaj ena tretjina nacionalnih parlamentov uskladila. Pa čeprav je ta možnost v vsaj simboličnega vidika zelo pomembna. Dosti pomembnejše kot rumeni in oranžni karton pa je, da obstaja možnost političnega dialoga. No, pomembno ulogo pa nacionalni parlamenti imajo med prenosom, pri prenosu evropske zakonodaje. tam pa se res lahko vključijo v pogajanja eh, v vseh točkah. Torej, kot rečeno, pri prenosu evropskih direktiv nacionalni parlamenti igrajo pomembno vlogo. Gospa Ferrara je to že omenila eh, v primeru Italije. To je res tako, vendar pa eh, je, se je treba zavedati, da gre v tem primeru samo za prenos in izvajanje Evrope. Evropske zakonodaje, kako se pa to počne, je pa v veliki meri odvisno od metod, ki jih ima posamezni parlament na voljo, ki izvirajo iz ustavne ureditve in pri tem vidimo, da če je nacionalni parlament v fazi pogajanja in predloga za, mm, zauzet za določeno vprašanje in uh, sodeluje z vlado, je tudi prenos te zakonodaje enostavnejši. Če pa je parlament neaktiven, potem tudi ni zelo učinkovit pri prenosu. ugotavljamo tudi, ko spremljamo razne tehnike prenosa sekundarne zakonodaje, da je to zelo odvisno od inštrumentov, ki, v, ki jih nacionalnemu parlamentu omogoča dr, nacionalna ustavna ureditev. Že Leta 2006 se je pojavilo to vprašanje, kako pospešiti prenos zakonodaje in naj se pogleda v drugih državah, kjer to poteka hitreje. Torej, naj se najdejo tisti triki, ki jih uporabljajo švedi, danci, eh, finci in še kdo drug. In tako smo zbrali popis cele vrste tehnik. Eh, ki so se uporabljale. Naprimer v Italiji so neke vrste omnibus zakon sprejeli enkrat letno. Zdaj pravega imena tega zakona ne poznam, se ne spomnim več, ampak enkrat letno en zakon, s katerim se je. Uh, uresničevalo vse, potem v Sloveniji so imeli neke vrste nujne zakone, take sprijete po hitrih poteh. Um, torej, hiter prenos je možen, če obstaja za to zauzetost. Torej, če se parlament za to zauzame, če dobro izvaja nadzor, če eh, poskrbi za dobro izvajanje zakonodaje. Veliko razprav je o teh možnih načinih in o tem, ali bi jih eh, eh, kazalo kopirati, ali bi jih kazalo še dodatno Eh, izboljšati. Tu se vedno pojavlja tudi vprašanje gold platinga, ampak v bistvu to ni tako velik problem, čeprav do tega prihaja večkrat v Evropski uniji, v več državah, ampak samo po sebi to ni tako velik problem. In še nekaj končnih ugotovitev. Torej, zakaj te podvojene strukture, nacionalni parlament, evropski parlamenti, zakaj eh, bi bil, bilo pomembno stališče nacionalnih parlamentov v postopku evropskega, eh, sprejemanja evropske zakonodaje. No, v tem trenutku evropske integracije, ko postaja Evropa bolj politična tvorba, kar je nekaj dobrega po mojem mnenju, čeprav okrog tega poteka veliko politične razprave, ampak vseeno je to večja demokracija in nedavno je Ali Brandi v dokumentu zapisal, da so v tej situaciji, v tej tvorbi nacionalni parlamenti ključnega pomena za eh, zagotavljanje legitimnosti evropskih politik. In v zvezi s tem bi vam želel pokazati še tole sliko. Uh, komitologija. Od leta 2010 dalje Evropska unija podeljuje tisti rdeči del, ta je pa zaskrbljujoč, ta predstavlja količino eh, zakonodaje, ki jo izvaja komisija. Torej, tukaj ne gre za delegirano zakonodajo, ampak za tisto, ki se za izvedbeno zakonodajo. In delegirana zakonodaja postaja nekaj, kar je vse redkejše. In od leta 2001 se je del, delež izvedbene zakonodaje bistveno povečal. Še zlasti pri bolj, zakon, bolj tehnični zakonodaji. In s tem prihajam na zadnjo sliko. Z vsem tem želim povedati, da nacionalni parlamenti vendar postajajo vse pomembnejši od opazovalcev, kar so bili nekoč, zdaj postajajo igravci na prizorišču. S tem to je pozitivno, kar zadeva demokratično legitimnost in to tudi kaže, da politični dialog res dobro deluje. In mogoče bi to morali še dodatno razviti. ne obstajajo neke hitre formule za pospešen prenos zakonodaje in ne nazadnje zelo pozorni pa moramo biti pri komitologiji v starem stilu, takšni kot je obstajala pred Lizbonsko pogodbo. Zato, ker to predstavlja neko nazadovanje Evropske unije. Eh, ki bi bila neka depolitizirana mednarodna organizacija, če bi tako delovala. In to, po mojem mnenju, ne bi bila dobra ideja. Najlepša hvala za vašo pozornost. Eh, hvala lepa, gospod profesor. Zdaj pa dam besedo gospe Melanie Smith iz Kardivske univerze. Izvolite za 15 minut. Uh, thank you very much. Um, I'm Ja, najlepša hvala. Veliko zadovoljstvo mi je, da sem danes z vami. Hvala za to vabilo v parlamentu. Sama naj bi govorila o izzivih pri izvajanju evropske zakonodaje na nacionalni ravni. Uh, Ukvarjam se zlasti s overami, s katerimi se parlamenti soočajo v zvezi s tem, ampak prosili so me, da se omim samo na kršitve, tako da bom zelo na kratko pokomentirala vprašanje kršitev. Moje poročilo pokriva najnovejše informacije o eh, kršitvah, spušča se vseda več podrobnosti, kot pa se sama lahko v teh 15 minutah. Prav, Tri zadeve bi želela specifično omeniti danes. Prvo kot prvo, nov pristop komisije pri izvajanju zakonodaje, zlasti kot del eh, agende za boljšo zakonodajo in kakšne konkretne spremembe te je to povzročilo v postopku kršitev. Omenila bom vse podatke o kršitvah, tudi podatke za leto 2018, ki še niso povsem javnosti na voljo. Prav tako pa bom govorila o tem, kaj to pomeni za Evropski parlament, ki je inštitucija, ki je odgovorna za to, da tudi komisijo preverja, ali leta opravlja svoje naloge kot varuhinja pogodb. Prav, ta je strašljiva prosojnica, pravzaprav kaže na nekaj zelo preprostega. Ko me je parlament prosil na to pripravil, sem poskušala razmisliti o tem, kaj sploh pomeni izvajanje evropske zakonodaje. Seveda najprej s tem imamo v mislih prenos direktiv strani nacionalnih parlamentov, prav tako pa imamo s tem v mislih druge izvedbene ukrepe, ki so bili sprejeti eh, na regionalnih parlamentih, eh, s strani lokalnih in regionalnih akterjev, Eh, agencij in tako naprej. In to vse izvaja evropska zakonodaja. In s tem diagramom želim eh, opisati vse faze, kjer lahko pride do uh, Eh, sprejemanja to vrstnih eh, regulatornih aktov in vsakeč, ko se sprejme to vrstni akt, se lahko malce odmaknete od prvotnega namena evropske zakonodaje. Tako da obstaja možnost, da se na vsaki izmeh teh ravneh eh, nekako odmaknete od zakonodajnih aktov Evropske unije. Zato je zelo težko doseči učinkovito izvajanje. želim omeniti se agendo komisije za boljšo zakonodajo. Vsi poznamo mehanizme uh, za postopek za ugotavljanje kršitev iz člena 258 in člen 260 o finančnih sankcijah. V okviru boljše zakonodaje in v okviru najnovejših sporočil o boljši zakonodaji je komisija podarila, podarila kako pomembno je dobro izvajanje evropske zakonodaje, prav tako pa je naznanila, da bo zdaj obrala drugačen pristop pri kršitvah in se osredotočila bolj na mehanizme, ki temeljijo na skladnosti. To pomeni, da se ne bodo več toliko osredotočili na zakonodajne sankcije preko postopka za kršitve. To ima določene posledice tudi za Evropski parlament, saj mora tudi van komisija polagati račune, prav tako pa ima to posledice na vas kot zakonodajalca. Kot razloženo že prej, je večina zakonodaje ki se sprejema trenutna zakonodaja, ki se uh, sprejema na komisiji, to je izvedbena zakonodaja, to je sprejema izlu, izključno komisija. Uh, In ta okvir za boljšo zakonodajo nekako uhaja iz rok tistim normalnim regulatornim postopkom in uh, se je predstavil v to re regulativno uh, fazo, ki jo sprejema komisija. Prav tako ima parlament zdaj manj pristojnosti v okviru odbora za peticije, kjer se komisija oziroma parlament osredotoča predvsem na kršitve. Praktično to pomeni, da je prišlo do treh specifičnih sprememb eh, načinu, kako komisija zagotovi izvajanje. Komisija je povedala, da boste zdaj k zadevi pristopili bolj strateško, k kršitvam torej, tako da si bo postavila določene prioritete, ki bodo skladne z njihovimi političnimi prioritetami. Ne bo torej. Uh, ukrepala v primeru vseh kršitev. Prav tako pa so povedali, da ne bodo več uporabljali evropskega pilota. Ta bo postopno ukinjen z leto 2017 naprej. Če pogledate poročilo za leto 2017, boste ugotovili, da imamo zelo malo primerov v okviru EU pilota. Do konca leta 2019 tega mehanizma verjetno ne bodo več uporabljali. To je zelo pomembno za Evropski parlament, ki veliko časa eh, posveti temu, da poskuša izvleči več podatkov iz EU eh, e pilota Evropske komisije. In kot tretje, komisija zopet eh, daje več pomembnosti pozni notifikaciji ukrepov za uh, prenos zakonodaje. Zdaj bodo imeli tudi dvojno sankcijo, uh, torej paušalne zneske in pa dnevne zneske v primeru pozne notifikacije prenosa zakonodaje. To so torej tri konkretne spremembe, ki so jih unesli v te svoje postopke. Se upravičujem za vse te razpredelnice v, v tej predstavitvi, ampak obljubim, da bom eh, na kratko pokomentirajte zadeve. Tu imate podatke za obdobje zadnjih pet let letnih poročil komisije. Želim omeniti samo celotno število novih postopkov za ugotavljanje kršitev. V zadnjem poročilu komisije, v poročilu komisije je parlament ugotovil, da je vedno manj kršitev in to je tudi res. Samo 716 primerov za kršitve so sprožili letos v primerjavi z več kot 900 lani. Ampak, če pogledate, so podatki številke stabilne komisije vsako leto sproži 820 postopkov za ugotavljanje kršitev, včasih seveda pride do nihanj, ampak um, se ta nihanja nanašajo samo na eno specifično zadevo in sicer koliko direktiv um, se je približalo koncu roka za prenos. Torej, če je pač manj teh direktiv, je tudi manj uh, postopkov za ugotavljanje kršitev. Če pa imate veliko direktiv z veliko roki za prenos, boste pač imeli več kršitev. Število postopkov za kršitev je padlo za 27 odstotkov, prav tako pa je število Eh, prepozno prenesenih direktiv padlo za 31 odstotkov, tako da je, obstaja zelo tesna korelacija med tema številkama. Prav tako je število primerov na leto razmeroma stabilno. Glede tega, kako so ukrepali po sektorjih v zadnjih petih letih, pa vidimo. Podobno kot je bilo očitno z področja okolja danes dopovdan, in sicer okolje je še vedno najbolj prominentno zastopano um, glede postopkov zagotavljanja kršitev. Za z izjemo pravice oziroma pravosodja, za torej, okolje je drugo z, za pravosodjem, ampak pri okolju so imeli kljub samo največ odprtih projektov v pilotu in tako naprej. Ta druga prosojnica kaže samo na to, da v zadnjih petih letih, v zadnjih dvajsetih letih pravzaprav, prav, je okolje tisto področje, kjer komisija sproži največ eh, postopkov za kršitve. Eh, transport je drugi in pa finančne zadeve v letu 2017 eh, na tretjem mestu. Kar zadeva primere, ki jih je komisija napotila na sodišču skladno z členom 258, pa takole. Komisija je 28 primerov poslala na sodišče, okolje, notranji trg in pravosodje so bili najbolj zastopani sektori. Države članice, ki so dobile največ tovrstnih kršitev, pa so Italija, Mačarska in Poljska. Kar <clears throat> zadeva ukrepanje sodišča, tu so vključeni podatki o sodbah sodišča. 16 sodb je sodišče sprejela pod členom 258, vse je zmagala komisija. Države članice, ki so dobile največ sod proti njih, so Nemčija, Grčija in Portugalska. Hm, trije sektori, ki so bili najbolj zastopani, pa so bili okolje, davki in eh, promet. En, eno sodbo smo imeli v zvezi s členom 262 glede um, svobodnega poslovanja, to je bila v primeru Španije. Torej, isti sektorji se vedno ponavljajo kot eh, problematični preko pritožb, eh, preko evropskih poletnih in vse dokončne sodbe Evropskega sodišča je okolje še vedno najbolj problematično eh, področje, težko je tam zagotoviti skladno, kljub temu, da komisija zelo pogosto uporablja orodja za skladnost, naprimer pregled skladnosti na področju okolja, uporabi agencije, eh, delavnice in tako naprej. Notranji, mar, eh, notranji trg in promet sta prav tako eh, sektorja, kjer imamo ogromno kršitev in pa postopkov za ugotavljanje kršitev in to je pravzaprav trend, ki obstaja že v zadnjih 20 letih. V zadnjih dveh in treh letih pa so davki in finančna stabilnost sektorja, ki se vse bolj pogosteje ponavljata. Uh, ti podatki so posem dosledni z znanstvenimi dognani in raziskavami glede ovir, s katerimi se soočajo nacionalni parlamenti pri izvajanju evropske zakonodaje. In sicer področja, ki so kompleksna, naprimer zaščita okolja, davki, finančna, finančna zakonodaja. In pa zakonodaja, ki se sprejema na, na področjih, ki so nacionalno gledana občutljiva, skratka ta zakonodaja se bo verjetno prepozna izvajala in včasih tudi napak izvajala. To so najbolj problematična področja. To so torej javno, javnosti dostop. Podatki. Sama pa sem izvedla tudi raziskavo glede leta 2018. Komisija bo sicer šele v juliju 2019 poročila za 2018, sama pa imam podatke za od januarja do oktobra 2018 in do zdaj, torej do 17. oktobra smo imeli 27 primerov, ki jih je komisija sprožila na sodišču, lani samo 28 v celem koledarskem letu. Trije sektori, ki so najbolj problematični, so okolje, promet in energija. Kot vidite tu, je prišlo do porasta primerov na področju okolja. V celotnem letu 2017 smo imeli samo šest primerov povezanih z okoljem, do oktobra letos pa jih imamo že 12. 12 primerov, ki so bili napoteni na sodišče. Glede finančnih sankcij, Irska je dobila en primer skladno s členom 262 glede okolja. Sodišče je tudi izreklo finančno sankcijo proti Grčiji in spet je šlo za primer na področju okolja. No, kot rečeno, ko sem pripravljala ta dokument, sem preučila določene ovire, s katerimi se nacionalni parlamenti soočajo pri izvajanju. In v poročilu izpostavljam deset dejavnikov, ki jih eh, raziskave opredeljujejo kot ovire za izvajanje evropske zakonodaje. Izmed teh desetih faktorjev so samo trije v neposrednji ali posrednji kontroli evropskih inštitucij in to imate tudi na prosolnici prvi, prvi dejavnik nizka kompleksnost evropske zakonodaje. Bolj preprosta kot je zakonodaja, bolj, bolje, bo tudi izvajen, bolje bo tudi predmet izvajanja. To je, zato je seveda odgovorna komisija, ki pripravlja samo stroj zakonodaje, hkrati pa je zato pristojen tudi parlament, ki je pristojen za uh, sprejemanje in spremembo te zakonodaje. Pri od samega začetka moramo torej imeti v mislih, kako se bo to izvajalo na terenu. Drugi faktor je nacionalno izvajanje in monitoring. Večina parlamentov želi znižati raven birokracije tudi na področju monitoringa in nacionalnega izvanja, ampak to je ključni, ključno orodje, s katerim lahko zagotovimo, da se zakonodaja dejansko izvaja v državah članicah. Komisija seveda eh, uleži ogromno vero v pravosodno izobraževanje in pa izgradnje kapacitet na nacionalni ravni, zato da lahko izvajo nacionalno um, nacionalni monitoring. In potem na zadnji ravni imamo še evropsko izvrševanje in monitoring. Komisija je seveda v končni fazi z, eh, končni garant izvajanja evropske zakonodaje, ampak kljub vsemu lahko tudi parlament odigra pomembno vlogo. Parlament je forum, kjer lahko državljani povedo, kaj jih moti, kaj jih žuli, s čim se ne strinjajo, prav tako pa uh, je parlament odgovoren za izvajanje nadzora nad komisijo. Uh, Eh, želela sem omeniti tudi nekaj v zvezi s mehanizmom za poročanje odbora Juri, ki je tudi povezano s dejavnostmi za poročanje komisije. Ta mehanizem je ključen, če želite izvajati kakovosten nadzor nad komisijo. Razpredelnica, ki jo imate pred seboj, je pravzaprav analiza dejavnosti odbora Juri v zadnjih desetih letih. Gre za tematsko analizo, tekstualno analizo, Prav tako pa imamo ranking tega, kaj obravnava odbor Juri pri teh poročilih, kaj obravnava najbolj pogosto. Iz te razpredelnice je očitno, da parlament preko svojega odbora za Eh, pravne zadeve, uporablja ta mehanizem, da se pogovarja o pomembnih političnih vprašanjih, eh, o aktualnih političnih vprašanjih, kar je razumljivo, ampak ta vprašanja niso nujno povezana z učinkovitim izvajanjem evropske zakonodaje ali se tem, da izvaja parlament nadzor nad komisijo, ki mora biti varuh pogodb. Prav tako je jasno na podlagi te analize, da parlament ogromno časa zapravi za poskušanje dostopanja do podatkov v evropskih pil pilotih in uh, do podatkov v zvezi s podot, uh, postopki za uh, ugotavljanje kršitev. Eno izmed priporočil, ki bi ga uh, jaz uh, oblikovala, je ta, da, je parlament, da parlament želi uh, oziroma da mora parlament posvetiti potrebno pozornost v okviru boljše zakonodaje. Če komisija zdaj ne bo uporabljala več zakonodajnih sankcij in uporabljala bolj mehanizem, ki teli na podlagi skladnosti, skladnosti, potem je pomembno, da se odbor Jurijo sredotoči tudi na, zakon, na inicijative za boljšo zakonodajo. Naprimer, kaj kvantitativno in kvalitativno počnejo agencije in podobne zadeve, kako ti mehanizmi prispevajo k boljši zakonodaji Evropske unije. Če bo komisija več resursov namenjala temu vprašanju, mora nekdo upravljati nadzor nad tem. Evropski polet, tudi, pilot tudi zdaj eh, postopoma okinjena, zaradi česar ocenjujem pa že morda nesmiselno poskušati dobiti več podatkov iz eh, evropskega projekta. To je pa tudi vse, kar sem želela omeniti. Hvala. Um, ora sono lieta di dare... Eh, Hvala lepa. Zdaj pa mi je veselje, da lahko dam besedo predstavnikom nacionalnih parlamentov. Prva gospa Rosini za italijanski parlament. Izvolite. Dobrodan. Dobrodan vsem zelo zadovoljna sem, da sem danes tukaj na tem pogovoru in izmenjavi mnenj oziroma izkušenj nacionalnih parlamentov. Torej, dejavnost italijanskega parlamenta, kar zadeva prenos in izvajanje evropske zakonodaje, se je v zadnjih letih zelo spremenila. In to po reformi, ki je bila sprijeta leta 2012 z zakonom številka 234. S tem se je popolnoma na novo organiziral celoten postopek in sicer prejšnji en, en sam zakon se je sedaj razdelil v dva zakonska akta. Zdaj imamo dva različna zakona in to ravno zato, da lahko Eh, pospešimo in eh, ta prenašanje zakonodaje in se tudi z našim sistemom na to bolje prilagodimo. In gre sicer za dva zakona. Zakon za prenos pooblastil, torej Evropski zakon za prenos pooblastil, ki vsebuje določbe za pooblastila vladi, na podlagi katerih ta lahko prenese eh, evropske direktive in še tako imenovani evropski zakon, ki pa zagotavlja eh, neposredno prilagoditev italijanskega pravnega reda evropskemu. Zakaj je prišlo do tega? Zato, ker se je v preteklosti izkazalo, da imamo mi neko slepo ulico. Uh, v kateri smo se večkrat znašli pri sprejemanju določenih evropskih določb, ki so bile blokirane zaradi postopka v parlamentu in tako teh zakonov ni bilo mogoče prenesti. In zato smo ta inštrument, ki je prej obstajal, razdelili na dva. Na ta način skušamo zagotavljati pravočasnost in e, natančnost pri prenašanju zakonodaje, s tem izpolnjujemo naše eh, obveznosti napram Evropski uniji in hkrati izključujemo določene čudne eh, teme iz sprejemanja zakonodaje, ki bi lahko vplivale na italijanski zakonodajni postopek, tako da bi ga še dodatno upočasnile. Torej, kaj pomeni ta zakonodaj? Eh, zakon za eh, evropski zakon za pooblastila vladi. Pooblastila vladi za izvajanje evropskih zakonskih aktov, sistem sankcij za primer kršitev pri izvajanju evropskih direktiv in uredb, pa tudi temeljna načela za področja, ki so v Italiji v pristojnosti regij oziroma dežel. Eh, poleg tega so tu opredeljeni tudi splošni kriteriji in splošna načela za pooblastilo, ki jih mora vlada pri tem upoštevati. Med njimi tudi prepoved tako imenovanega gold platinga, torej prepoved tega, da bi se sprejeli še bolj restriktivni nivoji eh, zakonodaje, kot jih direktiva zahteva. Poleg tega ta zakon omogoča tudi uvedbo posebnih kriterijev in načel, eh, ki pa jih vlada mora spoštovati. V drugem inštrumentu, ki ga mi imenujemo Evropski zakon, eh, pa imamo predpise, ki se neposredno izvajajo, s katerimi je možno premostiti primire nepravilnega prenosa evropske zakonodaje. Torej, s tem zakonom se je možno stvari urediti. Sploh v primerih, kjer je vlada ugotovila, da uh, ugotovila, v čem je smisel in podlaga predlogov Evropske komisije. In s tem na podlagi tega zakona tudi vlada lahko zagotovi izvajanje mednarodnih pogodb, ki jih sklene eh, Evropska unija. Eh, vlada ima pa še vedno možnost, da sprejema eh, tudi nujne zakonske akte, ki so različni od teh dveh zakonov, če je to treba narediti za to, da se pravočasno izpolni obveznosti naprave Evropski uniji. Eh, te zakone, torej Evropski zakon in zakon za Evropsko pooblastilo, se proučuje eh, na tako imenovanem evropskem zasedanju v eh, parlamentu, torej v zbornici. In sicer v poslanski zbornici se eh, to obravnava v odboru za politike Evropske unije, katerega članica sem tudi sama. In tudi v ostalih 13 stalnih odborih, če gre za vprašanja, ki spadajo v njihovo pristojnost. Torej, s to reformo iz leta 2012 je postal cel postopek eh, prenosa in izvajanja evropske zakonodaje v italijansko zakonodajo bolj učinkovit in hitrejši. V zadnjih petih letih um, se je Eh, ta reforma polno izvajala in vsako leto smo eh, sprejeli tak evropski zakon oziroma zakon z evropskim pooblastilom. In vsako leto se je pet do šest mesecev namenilo proučitvi in na to eh, sprejetju teh dveh zakonov. V teh letih je tako italijanski parlament lahko zagotovil hitro in pravočasno Um, izpolnjevanje evropskih obveznosti v vsakem posameznem letu. V trenutnem mandatu, naj spomnim, da smo ravno kar uh, sprejeli osnutek uh, evropskega zakona pred dvema tednoma. V teh dneh ta osnutek proučujejo v senatu kjer se trenutno razpravlja tudi o drugem eh, zakonu, torej o zakonu eh, za evropsko pooblastilo, ki pa bo potem prišlo v proučitev v naš, našo poslansko zbornico. Tako da bo do konca leta parlament v bosta oba domova parlamenta v bistvu sprejela oba ta dva zakona, s katerima se prenaša evropska zakonodaja v domačo. Kateri so še drugi pozitivni učinki te reforme? Eh, naj povem še enkrat, eh, izboljšanje na področju sporov eh, proti Italiji, še zlasti v obdobju od leta 2014 do 2014 novembra 2018, torej do sedaj, so se postopki zaradi kršitev um, zmanjšali. Od 121 se je njihovo število znižalo na 68 in 60 od teh e, je postopkov zaradi kršitve evropskega prava, 8 pa zaradi neizpolnitve obveznosti prenosa direktive. Evropski parlament na podlagi zakona iz leta 2012 izvaja poln nadzor nad postopki zaradi kršitev in vlada mora parlament obveščati o teh o postopkih ter um, mu posredovati sezname sodb Evropskega sedišča. Uh, Eh, vsake tri mesece in vsakih šest mesecev mora parlament tudi obvestiti o morebitnih finančnih posledicah teh postopkov. Poleg tega mora parlament eh, obvestiti tudi o zamudi pri prenosu evropskih direktiv in razlogih za njo. Ravno tako mora obveščati parlament o sprožitvi postopkov zaradi kršitev ter o njihovem poteku. Kar se tiče sodb Evropskega sodišča, naj povem, da poslovnik poslanske zbornice predvideva postopek za proučitev sodb Evropskega sodišča v okviru dela pristojnih stalnih odborov. Slednji lahko podajo mnenje o tem, ali je treba prevzeti pobudo ali mora vlada morda prilagoditi um, svojo zakonodajo oziroma delovanje tem uh, sodbam. Usklajenost italijan, uh, italijanskih osnutkov zakonov in evropske zakonodaje je v čas predmet obravnave in proučevanja mojega matičnega odbora, torej odbora za politike Evropske unije, ki svoje mnenje posreduje tudi drugim stalnim odborom, ti pa to mnenje eh, seveda upoštevajo eh, pri svojem zakonodajnem delu. Hvala. Hvala lepa, gospa Rosini. Zdaj pa dajem besedo naslednjemu eh, predstavniku, poslancu Grškega parlamenta, gospod Sarakjotis, izvolite.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 tudi zato, ker smo trenutno v obdobju, ko, ko poskušamo reformirati nekatere aspekte naše zakonodaje. To je za nas torej izjemno zanimiva priložnost, da se pogovorimo o tovrstnih mehanizmih, in zagotovimo dobro delovanje evropske zakonodaje za dobrobit vseh državljanov. V grškem parlamentu poskušamo prenesti direktive uspešno v nacionalno zakonodajo glede izvajanja pa bi želeli se pač pogovoriti o določenih idejah in jih začeli izvajati. Na kratko bi želel opisati različne etape, ki bo treba izvesti po sprejetju zakonodaje in kako pač postop, potoko, te, potekajo te postopke, vse od uh, predstavitve osnutka zakonodaje do sprejetja zakonodaje. Pač najprej opredelimo, katera ministrstva so pristojna za obravnavo nekaterih zakonodajnih uh, aktov, Potem ukrepa seveda tudi Koreper, odbor stalnih predstavnikov pri Evropski uniji. Oni se pogajajo o teh zakonodajnih aktih. V ta pogajanja je seveda vključen tudi grški parlament, ki obvesti vse grške poslance o stanju dela. Prav tako tam sprejmemo nacionalna stališča glede zakonodajnih aktov. in tam zagotovimo tudi dobro sodelovanje s grškim stalnim predstavništvom. V vseh teh postopkih na parlamentu seveda preučimo pri vsakem zakonodajnem aktu, ali je bilo spoštova, spoštovano načelo subsidijarnosti. Na posameznih odborih eh, grškega parlamenta se pogovorimo o vseh teh aspektih. Pri teh pogovorih sodelujemo tudi z Evropskim parlamentom. pravna služba grškega stalnega predstavništva kontaktira pristojno ministrstvo, ki potem pospeši različne postopke, kontaktira tudi generalni sekretarjat vlade in pravno službo. Hkrati potem urad za usklajevanje za evropske zadeve generalnega sekretarjata vlade zahteva od eh, različnih ministrstv, da se pripravi načrt in časovnica z pristojnostmi in da pripravi kakršne koli morebitne ogovore. Pristojno ministrstvo, potem sekretariat vlade in uh, eh, stano predstavništvo Grčijo obvesti o tem, kakšen je načrt in kako naj se pripravi zakonodaja. Potem kontaktiramo pristojno ministrstvo, ki potem kontaktira oziroma obvesti sekretarja vlade o časovnici. V tem seveda vsa druga ministrstva tudi priložnost, da komentirajo uh, ta, da komentira ta postopek prenosa. Potem se zakonodajni akt eh, objavi v uradni, uradnem listu, o tem je obveščena tudi pravna služba predstavništva in grškega parlamenta. Obveste, obveščeni so torej o, točno o tem kakšen akt je bil sprejet za prenos zakonodaje, potem je to priglašeno tudi komisiji. In ta akt se potem objavi na Eurlexu. Vsako leto pa predstavimo potem tudi različne elemente o internem notranjem trgu. pripravijo se razpredelnice o zakonodaji, ki obstaja na notranjem trgu. In Grčija je trenutno v deficitu 0,9 odstotkov, eh, evropsko poprečje je 1,5 odstotka, tako da Grčija je trenutno na osem mestu v tej razpredelnici. Grčija je trenutno na stopni prenosa ni cele 2 odstotka, cilje ni cele 6 odstotkov. Moja država je tudi ena izmed šestih. ki uh, najbolj primerno prenašajo direktive v nacionalno zakonodajo. Cilj Grčije pa je ta, da bi bil deficit pri prenosu nižji od enega odstotka. To zavezo so konec koncev sprejele tudi države na vrhu leta 2007. Na ta način bo jih zagotovil več stabilnosti in, stabilnosti in kontinuitete, ne da bi pri tem ogrizili sprejemanje nacionalne zakonodaje in skladnost z evropsko zakonodajo. Zato je za nas izjemno pomembno, da poleg pravočasne zakonodaje zagotovimo tudi izbiro pravilnega sredstva za prenos zakonodaje. Treba je skratka tudi spoštovati nacionalno zakonodajo, in primerno ukrepati v eh, primeru kakršnekoli težav. Seveda se parlament, grški parlament ni ukvarjal trenutno z vprašanjem nadzora nad preneseno zakonodajo. Ampak kot je očitno v najnovejših eh, tendencah Evropske komisije, ki daje prioriteto reformanji, nas pripelje to do sklepa, da moramo začeti ocenjevati tudi eh, različne pobude, ki so trenutno v zakonodajnem postopku. Dobro bi bilo, da bi s eh, izmenjavo dobrih praks izboljšali te vrstne postopke. Mislim, da bi morali že od samega začetka pregledati vse postopke kršitev, ki se trenutno vodijo na Evropskem sodišču. Naprimer, pri obrazloženem mnenju je treba ugotoviti, zakaj je prišlo do zamude in zakaj je prišlo do pomankljivega prenosa. Gre morda za pomankanje kapacitet, ministrstva morda dobro ne komunicirajo drugo z drugim. In zato je treba zagotoviti pač boljše delovanje. Naš, mi bi lahko bili še bolj učinkoviti, če bi bolje sodelovali z odborom za peticije, ko peticije sprožijo evropski državljani. Lahko bi Skratka, koristno bi bilo, če bi lahko uporabljali že obstoječe strukture, vse peticije, ki so posredovane temu odboru, bi morali biti predmet ustrednega pregleda in morali bi organizirati tudi posvetovanja, ki bi vključevala različne organe. To vrstna obravnava in zaslišanje bi bila lahko zelo koristna za to, da bi se pogovorili o osnutku, osnutkih različne zakonodaje in zagotovili več učinkovitosti. Na koncu naj rečem, da nimamo nekega institucionalnega sredstva, ki bi ga kot eh, parlament lahko uporabili za, zagotova, za, zagotova, za, za to, da bi zagotovili proporcionalnost, za to, da bi ukrepali pri tistih zakonodajnih aktih, ki so težavni v smislu proporcionalnosti. Zato, ker vemo, da parlament, eh, ne bo, naš parlament ne bo imel ne vem kakšnega vpliva tu. Zato pa potem zelo težko izvajamo določene zakonodajne akte, zato ker niso sorazmerni, ustvarijo ogromno upravno breme in včasih tudi ne spoštujejo načela subsidijarnosti. Potem pa je tu še vprašanje postopka po tretjem odstavku 260. člena. S tem smo pospešili harmonizacijo evropske zakonodaje za nacionalno zakonodajo, ampak zato, da bi imeli učinkovito izvajanje, je treba najprej obvestiti državljane. Zato je sodelovanje med uh, nacionalnimi poslanci in evropskimi poslanci v zgodni fazi sprejemanja zakonodaje zelo pomembno. Hvala. Eh, Hvala lepa, gospod Sara Kjotis. In zdaj dam besedo naslednjemu gostu, eh, poslancu iz eh, nemškega parlamenta. Gospod Brandner, tudi vi imate deset minut na voljo. Vielen Dank, meine Damen und Herren. Najlepša hvala, gospe in gospodje. Zelo sem vesel, da lahko spregovorim v krogu razprav o izvajanju evropske zakonodaje v imenu Nemškega parlamenta. Govorimo o potrošniškem pravu oziroma varstvu potrošnikov. Oglasil sem se po predstavnikih Italije in Grče in zato sem zelo vesel. Gospe in gospodje ko se govori v Nemčiji o sprejemanju zakonodaje na ravni Evropske unije, se običajno sprašujemo, kakšne možnosti so odločanja imata nemški zvezdni parlament in svet. Eh, Nemčija je federalna država, sestavljena iz 16 zvezdnih držav in v ustavi imamo zapisano pravico do soodločanja. In tudi v okviru evropskega postopka obstaja pravica obveščanja, ki jo ima nacionalna vlada do nacionalnega parlamenta. Zvezdna vlada je. Že prej dajala Evropskem eh, zvezdnemu parlamentu možnost podajanja stališč. Če, bo to, če bo to tako tudi naprej, ne vem, upam pa. Na podlagi neposredne veljave uredb se prej sprašujemo o soodločanju pri direktivah, ne toliko pri uredbah. V zadnjem času se postopki izboljšujejo, tako kar se tiče tehničnih standardov, pa tudi kar se tiče osnovne uredbe o varstvu podatkov, ki daje državam članicam veliko priložnosti, da tudi same kaj določijo. Preden se lotim izbire zakonodajnega instrumenta, uredbe oziroma direktive, bi na hitro preletel osnovna vprašanja v zvezi z izvajanjem direktiv v Nemčiji. Ključno pri tem je, kako je z zakonodajnimi pristojnostmi področja direktive. Torej, ali se v Nemčiji to izvaja na zvezdni ravni ali na, ali na ravni zvezdne države. Če gre torej za področja, ki so v zvezdni pristojnosti, se seveda to izvaja na zvezdni ravni. Drugače pa so aktivni uh, parlamenti v posameznih zvezdnih deželah, če se kaj ureja na deželjni ravni. Če pa se direktiva izvaja na obeh ravneh v Nemčiji, če se dotika obeh ravni, je potem treba še posebno pozornost nameniti postopku izvajanja zvezdna, zvezdne dežele imajo sicer do neke mere proste roke, ampak eh, seveda mora biti odgovorne za izvajanje direktive. Znotraj državna odgovornost je določena v zakonodajnem aktu v Nemčiji, Za postopek je pa odvisno tudi vprašanje, ali se o direktivi odloča parlament, kako se bo preneslo v zakonodajo, ali se o njej odloča znotraj vlade. Zvezna vlada je pooblaščena za prenos nacionalne zakonodaje potem, ko jo obravnavajo parlamenti v državah. Ko se sprejema zakonodaja za prenos direktive, v Nemčiji uporabljamo običajni zakonodajni postopek, tako kot pri sprejemanju državnih zakonov. Vrnil bi se na nacionalne zakonodajalce in vprašanja, ki so pomembna za nje. Torej, kar se tiče uporabe zakonodajnega instrumenta, zakaj se Brusel odloči za direktivo ali uredbo. Zdi se mi, da komisija, ko izvaja svojo pobudo do zakonodajne pravice, raje izbira uredbo, ne tako zelo direktiv. Temu prid govorijo tudi statistike. Statistike Eurlexa recimo za leto 2017 na podlagi rednega zakonodajnega postopka je bilo sprejetih 19 uredb in 33 aktov o spremembah. Pri direktivah pa so bile to tri direktive in nekaj zagodajnih aktov v zvezi s premembami teh. Torej pri osnovnih aktih je pomembna razlika in enako velja tudi za prejšnja leta. Odnos med uredbo in direktivo je torej nekaj, kar bi bilo treba osvetliti. Evropska komisija ima izbiro. In ko se odloča med uredbo in direktivo, mora upoštevati 296. člen pogodbe in merila zapisana v njem. 296. člen določa primere, da morajo organi uporabljati postopke glede na posamezne primere in se potem odločiti, kaj izbrati. Načelo sorazmernosti imamo pa v petem členu pogodbe o Evropski uniji. in tam je zapisano, da se ne sme preseči ciljev, določenih v pogodbi. Potem je tu še nad princip subsidijarnosti. Torej, ko se odloča od primera do primera, je, so stvari, ki govorijo v prid temu. Torej, ko gre za direktivo, je treba zagotoviti, da se pri izvajanju upoštevajo še nacionalne specifike, torej subsidijarnost. To je še posebej pomembno pri nacionalni zakonodaji, recimo v Nemčiji, ki izvira še iz 19. stoletja in ostaja od takrat nespremenjena. Da torej nacionalna zakonodaja, sploh ko je stara in zato obremenjena z zgodovinskimi specifikami, da je treba direktive prav v ta namen sprejeti kot direktive, ker so bolj prilagodljive. Kar se tiče uredb, prihaja do pomankanju pri izvajanju in zato bi se moral, če pride do tega, je treba sprožiti postopek za obravnavo kršitev. Torej, Treba je zagotoviti, da se recimo ne kršijo enaki konkurenčni pogoji. No, kako sam gledam na to? Ko gre za pomankljivosti pri izvajanju, bi morali za to poskrbeti na nacionalni ravni. Če se bomo preveč opirali na uredbe, potem bomo tvegali, da bomo tvegali, da bodo te pomankljivosti še naprej ostale. Gospe in gospodje, soodločanje nacionalnih parlamentov oziroma njihova uloga v postopku spremanja zakonodaje je bistvena. In treba je izbrati prava sredstva za kaj takega in to je seveda zanimivo področje za nadaljne razprave. Hvala. Hvala lepa, gospod Brander, tudi zato, ker ste se držali časa. In zdaj odpiram razpravo. Možnost imate postavljati vprašanja ali pripombe na prispevke naših gostov. Zato imamo na voljo 15 mm, minut. Kdo želi besedo? Prego, onorevole Viland. Gospod Viland. Hvala lepa. Vprašanje bi zastavil kolegu. Gre za krepitev pravic državljanov. Imamo tudi možnost obrniti se na sodišče. Ne bom sicer navajal posameznih držav, ampak v državah članicah obstajajo glede tega različne prakse. Če recimo stranke zahtevajo, da se vnaprej popraša Evropsko sodišče, glede tolmačenja evropske zakonodaje. Danes imamo pri nas predstavnike različnih držav članic in če se da, bi vas povprašal, kakšne so vaše izkušnje v zvezi s tem. Hvala, gospod Viland. Želiš kdo besedo? Eh, v nasprotnem primeru če želijo mogoče gospod Vrmens ali gos, profesor Vrmens ali profesorica Smit kaj komentirati, glede na to, kar smo slišali se strani nacionalnih poslancev. Ah, e gospod Busutil je prosil za besedo še izvolite. So much, uh, madam chair. Ja, najlepša hvala, gospa predsedujoča. Najlepša hvala vsem kolegom, ki so imeli tako zelo zanimive predstavitve. Kot um, je povedal zadnji govorec, uh, tudi jaz zagotavljam, da mora ta razprava zares uh, biti blizu državljanom. Če se evropska zakonodaja ne izvaja, izgubijo največ državljani in oni so tisti, ki uh, imajo največ na kocki pravzaprav. Ogromno oseb ki jih jaz zastopam v parlamentu, se obrnejo name s frustracijami, zato ker so jezni, ker tako dolgo časa rabimo, da začnemo izvajati neko pravico, ki jim jo podeljuje evropska zakonodaja. Frustracija pa je še toliko večja, ko prihaja do nasprotovanja tej zakonodaji ravno strani uh, pristojnih organov, Tako da bi predlagal, da se mi kot poslanci osredotočimo v višji meri na to, kaj bi se moralo zgoditi v tistih primerih, kjer se evropska zakonodaja ne izvaja zaradi nasprotovanja nacionalne vlade ali pa nacionalnih organov. Sam bi v to vrstnih situacijah izpostavil dve možnosti, če smem. Prva kot prva vloga komisije. Komisija ima seveda vodilno vlogo pri tem, da se izvaja evropska zakonodaja, ampak v določenih primerjih ima komisija ogromno verodostojnosti, naprimer pri postopkih za kršitve in pri izvajanju evropske zakonodaje. Naprimer, v politiki, v politiki za konkurenco ima komisija zares ogromno predostojnosti. Komisija je nek nepristranski arbitr, ki zagotavlja, da se izvaja evropska zakonodaja. Ampak obstajajo potem spet druga področja, kjer je komisija veliko bolj politična, počasnejša prav tako pri zagotavljanju, da države izvajajo nacionalno zakonodajo. Uh, dobivamo vtis, da se včasih pogajajo za zaprtimi vrati. To so netransparentna pogajanja med komisijo in nacionalnimi vladi, vladami, preden se sproži postopek za ugotavljanje kršitev. In nisem prepričan, da se na ta način najbolje zagotovi spoštovanje interesov državljanov. Sam želim, da bi bila komisija povsem nepristranska glede izvajanja evropske zakonodaje in uvedbe postopkov za kršitev. Pač potrebujemo tako, tako komisijo, kot jo trenutno imamo na področju konkurence. Druga točka, ki sem jo želel omeniti, pa je povezana z nas, parlamentarci. In posem se strinjam s tem, kar je povedala direktorica pravne službe, ki je predlagala vzpostavitev nekega okrepljenega sodelovanja, vzpostavitev neke strukture med eh, Evropskim parlamentom in nacionalnim parlamentom v zvezi z izvajanjem evropske zakonodaje. To vrstno sodelovanje bi bilo ključno in okrepilo eh, tudi pozicijo državljanov zlasti, ko se ti soočajo z nacionalnimi organi in dobijo včasih ti vtis, da jih sami zares ne morejo prisiliti, eh, da izvajajo evropsko zakonodajo. Naj, morda bi lahko odbor Jurija ali pa odbor za peticije upošteval predlog eh, direktorice pravne službe in upošteval torej to, da se vzpostavi neke vrste kooperativna struktura med nacionalnimi parlamenti in evropskimi tem parlamentom. Na ta način bi povezali vseh 28 parlamentov z Evropskim parlamentom, zato da bi zagotovili, da se evropska zakonodaja zares izvaja, zlasti v tistih primerjih, kjer, eh, se, oziroma, kjer pride do nasprotovanja eh, se strani nacionalnih organov. Hvala. Le deputati. Hvala lepa. Želi besedo še kateri izmed poslancev? Ja, gospa Rusini, izvolite. Ja. Mislim, da bi se bilo pomembno vprašati, zakaj se evropske direktive ne izvajajo. Gotovo je zato veliko razlogov, da pride do teh kršitev. Sama lahko rečem, da državljani doživljajo nacionalni parlament kot eh, njihovo predstavniško telo. In zato pogosto evropsko eh, zakonodajo, žal in nepravično, državljani občutijo kot nekaj, kar jim je usiljeno. Glede na to, da je Evro italijanski parlament v bistvu nekje vmes med državljani in eh, evropskimi inštitucijami prihaja do tega. To je pač danes realna situacija. In zato eh, mislim, da je zelo pomembno, kar je povedal profesor eh, Göster že prej. Mislim, da bi morali stvari pospešiti. Morali bi zagotoviti da bodo nacionalni parlamenti, še preden dobijo zakonodajne predloge, imeli možnost, da povedo um, predstavnikom na lokalnih ravneh in državljanom, zakaj gre. Saj pogosto slednji doživljajo to evropsko zakonodajo kot nekaj pretiranega. Na tem področju pač je problem. Evropa je sestavljena iz manjših enot, manjših realnosti in tudi te moramo zaščititi, zato da bomo državljane v teh skupnostih lahko navadili na razmišljanje v evropskem duhu. Mislim, da imamo vsi to dožnost, ta mandat dan danes, saj sama ga tako občutim in mislim, da bi dejansko morali izboljšati tisto predhodno fazo, v kateri se predloge podaja Evropski komisiji in če bi v tej fazi izboljšali postopek, bi mogoče lahko preprečili konflikte med temi tremi ravnmi, evropskimi državljani, eh, parlamentom in evropskimi institucijami. In mogoče za konec še um, nekaj v zvezi s političnim dialogom, ki bi ga po mojem mnenju morali vzpostaviti tudi med evropskimi institucijami institucijami. In mm, mislim, da je to inštrument, ki še ni dovolj vzpostavljen. Bi pa gotovo omogočil, da bi direktive in drugi zakonski akti, ki se morajo neposredno izvajati, eh, drugače dojeli se strani državljanov, da ne bi tega dojemali kot nekaj, kar pade na nje z neba in da bi bolje razumeli sploh odkot iz Evrope to prihaja. Tako da mislim, da bi se morali res zelo zauzeti za to, da bi to situacijo v tem smislu izboljšali. Hvala. Hvala, gospa Rosini. Zdaj pa imamo še pet minut in želela bi dati besedo še objema profesorjema, zelo malo, po dve minuti in pol vsakemu, če želita morda še kaj pokomentirati. Izvolite, profesor Vermens. Ja, hvala, gospod predsedujoča. Hvala za vsa vprašanja in za vse povedano. Najprej nekaj za gospoda Willenda. Če sem eh, prav razumel, smo tu zato, da se pogovarjamo o, o izvajanju pravic državljanov. Niso samo parlamenti, uh, tisti, ki so pristojni za to, za neke zadeve, lahko poskrbijo tudi državljani sami, naprimer, ali se lahko obrnejo na nacionalna sodišča in, prosi, in prosijo za predhodno odločanje. To je zelo aktualno vprašanje. V Evropi opažamo, pa tudi na nizozemskem seveda, da sodišča in sodniki včasih ne želijo uporabiti mehanizem predhodnega odločanja, ker za to potrebujejo kar nekaj časa, je pa za evropske državljane zelo pomembno, da se odločijo za ta mehanizem. Veliko peticij smo videli se strani različnih strank v postopku, ki so na nizozemskem prosili za predhodno odločanje, zato ker želijo, da se izvaja njihove pravice in želijo slišati, kakšno je mnenje Evropskega sodišča. Ampak včasih nacionalni sodniki ne uh, prisluhnijo tem željam, zato ker mislijo, da vejo, kako bo Evropsko sodišče tlmačilo to zakonodajo in so mnenja, da a, morajo upoštevati to, kar je povedalo Evropsko sodišče, da gre akta i klere. To pa, zato se, včasih, se, zato se torej včasih sodniki ne odločajo za ta postopek predhodnega odločanja. Potem pa še ostalo vprašanje, gospe Rosin in gospod Brzehil. Eno bi samo povedal v zvezi s temi vprašanji, zato ker je uh, profesor Smith tisti, ki je pristojen za glavno te zadeve. No, poskušali smo ugotoviti, kako države članice se prenaša direktiva. In nekaj se mi je zdelo zelo zanimivo, nekaj anekdota, ne bom sicer omenil, za katero državo gre, ampak šli smo v eno državo, kjer smo se pogovarjali z uradnikom. In predstavnik iz Grčije je povedal, da ste enajsti na točkovnici komisije, komisije glede a, prenosa zakonodaje. In potem je ta generalni direktor rekel, pokaz, pokažite mi to razpredeljnico. Samo enajsti smo, to ne more držati. Previsoko smo. To škodi našem, uh, naše politike. Upam, da vidite, ka za kakšno real politiko gre. Mnenja so bili, da če vse direktive prenesete takoj, ima negativne upli, učinke. In sicer, če tega ne počnejo vsi, lahko vaša podjetja utrpijo škodo, zato ker ste vi tako učinkoviti pri prenosu evropske zakonodaje. Tako da moramo nekaj storiti, samo s sečanimi obljubami ne bomo dosegli ničesar. Sankcije v Lizbonski pogodbi, pošaljne sankcije in tako naprej so dobra za misel, ampak potrebujemo še nekaj več. Ne vem, še kakšno uredbo več morda, nisem posem. Pričan, da je vedno slaba zamisel, da imamo več uh, uredb, kot je povedal poslanec iz Nemškega parlamenta, ampak nek mehanizem pa že potrebujemo, s katerim bi pospešili um, izvajanje evropske zakonodaje? Zato, ker gre za strateško vprašanje. Eh, <laughs> Hvala še gospa Smet, profesorica Smet, še kakšno minuto imate? Samo nekaj na hitro glede predhodnega odločanja. To je zelo kompleksno vprašanje. Predhodno odločanje je redko najboljši način, kako uveljaviti svojo pravico. To je zelo uh, drag uh, postopek, uh, tudi Izid je nepredvidljiv. V končni fazi smo se vedno zanašali na ta dvojni mehanizem, postopek za ugotavljanje kršitve in pa ta začetni postopek napotitve in raziskave so pokazale, da ti, ta dva mehanizma nista zadostna. Mm, sploh ne, verjam, sploh ne morem verjeti, da bom omenila to vprašanje. Omenila bom nepristanskost komisije, In sama sem bila pač v preteklosti mnenja, da bi komisija ni dovolj nepristranska, ampak komisija je v končni fazi politični organ, ima določene prioritete in kršitve sproži skladno s temi prioritetami, ima omejene vere, tako da lahko stori samo to. Zavedati se je treba, da je situacija pač takšna. Zakaj je nepristranska na področju konkurence? Zato, ker je pravzaprav nepistranski medijator med dvema podjetjema, tako rekoč, in e, ne ukrepa v primeru kršitev se strani države članice kot take. Tako da situacija bo sem drugačna. To je pa tudi vse, kar se želi povedati. Hvala. V redu, najlepša hvala vsem za to stimulativno razpravo in e, za osvetlitev teh tem. Upam, da bomo v prihodnje še imeli priložnosti za take razprave, tudi glede na izzive, ki s katerimi se bodo soočali eh, poslanci v novem sklicu. Žal mi je, nimamo več časa za, dodatne, za dodatno vprašanje.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 med seboj in to je dober pokazatelj, da so naši sestanki koristni. Ampak eh, žal nas čas priganja, moramo nadaljevati s tretjim panelom. In naslov tega panela je vloga pritožb, ki se vložijo varuhom človekovih pravic in peticij, ki se vložijo parlamentom kot instrumenti za zaznavanje kršitev prava unije. Če mi dovolite, bom prosil Evropsko varuhinjo človekovih pravic, gospo O'Reilly, za njen uvodni govor. Izvolite. Najlepša hvala, predsedujoči. Dobr dan vsem. Vesela sem, da sodelujem tudi v tem panelu, pri vprašanju, ki je zame tako zelo pomembno. Ulogo, va, uloga varuhov človekovih pravic in odborov za peticije pri varovanju pravic oziroma obravnavanju kršitev. Naš položaj nam omogoča, da ugotavljamo, kje natančno pride do težav in s priporočili in drugimi urodji zagotavljamo bolj učinkovite in transparentne javne storitve. Uporabljamo mehko zakonodajo, ampak eh, naše pristojnosti za inšpekcije in nadzor nam omogočajo, da razkrijemo težave in prek tega sprožimo spremembe. Včasih lahko posamezna pritožba razkrije težave dosti širše narave ali pa eh, serija pritožb razkrije sistemske kršitve. V takšnih primerjih se mi je zdelo bolj učinkovito, da uporabim svoje pristojnosti za pobudo, da sprožim preiskavo, ne pa da sprožim več preiskav pri vsaki pritožbi posebej. Nekaj, kar se dotika samega bistva današnje razprave, je moja strateška preiskava, kako komisija obravnava pritožbe v okviru Evropske pilotne scheme. Namen Evropskega pilota je ta, da razkrije kršitve Evropske zakonodaje zgodaj in da se potem sproži formalni postopek za obravnavo kršitev. Prejela sem vrsto pritožb glede pilota in zato sem zauzela širši pristop. Moja strateška preiskava je odkrila kar nekaj težav in s tem sem pozvala komisijo naj. Eh, razkrije postopke za obravnavo kršitev. To je sicer naletelo na odobravanje in potem sem se lotila, kako bi lahko komisija izboljšala svoje odnose s tistimi, ki vložijo pritožbe. Ugotovila sem, da pogosto ni dovolj znano, kako komisija vodi takšne postopke za obravnavo pritožb in da komisija ne izpolnjuje pričakovanj ljudi, ki vložijo pritožbe, zato da bi res odpravili krivico. Če se komisija odloči, da ne sproži postopka ali da z njim preneha, potem mora navesti ustrezno razlago vložitelju pritožbe. Če tega ne stori, potem pride do frustracij in dodatnih pritožb. Ukvarjala sem se recimo s pritožbo v zvezi z nemškim izvanjem direktive o e-zasebnosti. Priporočila sem, da komisija znova sproži postopek za obravnavo pritožbe ali pa razloži, zakaj tega ne bo storila. Na koncu je potem prišlo do boljše razlage v zvezi z enim eh, od vidikov v pritožbi, ampak še vedno vse skupaj ni bilo tako zelo zadovoljivo, kot bi lahko bilo. Tisti, ki skušajo razkriti kršitve evropske zakonodaje, se soočajo tudi s vedno znova zavrnjenim dostopom do dokumentov. Institucije, ki imajo vlasti dokumente, to pogosto eh, počnejo zato, da upozorijo na težave. Nedavna pritožba evropskega poslanca, ki je skušal pridobiti zapisnik sestanka Evropskega regulativnega odbora o emisijah vozil, zelo pomembna tema, Uh, hotel je dostopiti v, do teh dokumentov v okviru preiskave Evropskega parlamenta o škandalu Dieselgate. Sama sem priporočila, da komisija omogoči širši dostop do takšnih zapisnikov tudi predstavnikom držav članic. Kot sem rekla, državljani bi morali imeti enako pravico, da izvedo, kaj njihove vlade počnejo v Bruslju, kot kaj počnejo doma. Evropska mreža ombudsmanov je še en način, kako se lahko razkrijajo kršitve evropske zakonodaje. Evropska mreža ombudsmanov mi lahko posreduje po izvedbe v okviru svojih preiskav. Potem se lahko evropske institucije povpraša za odgovor in s tem se lahko olajša nacionalne in regionalne preiskave, kot drugače ne bi bilo mogoče. Eden izmed eh, nedavnih zgledov je recimo Eh, vprašanje Evropskega zvezdnega ombudsmana v zvezi s ponovno združitvijo družine. Kot irska ombudsmanka sem tudi sama pogosto uporabljala takšno funkcijo, recimo na področju kmetijstva. In potem še eno orodje Evropske mreže ombudsmanov so usporedne preiskave, ki se jih lotijo kolegi skupaj, tako da se vključi tako evropska kot tudi nacionalna raven. Recimo usporedna preiskava, ki smo jo izvedli glede tega, kako države članice izvajo direktivo v zvezi s snovmi, ki škodujejo ozonski plasti. Takrat sem pozvala komisijo naj prevzame bolj praktično vlogo pri pregledih skladnosti. Prav tako smo pregledali scheme za zavarovanje izvoznih kreditov in kakšne so obveznosti Evropske unije v zvezi s tem pregledovali pa smo tudi, kako se eh, prosilci za azil obravnavajo, ko se vrnejo v svoje države. To so vse vprašanja, ker se lahko opozarja na kršitve evropske zakonodaje, seveda pa je tu še vrsta drugih primerov iz dela nacionalnih eh, in regionalnih ombudsmanov. Hvala lepa. Hvala lepa, gospa ombudsmanka, gospe in gospodje. Od kolegi iz odbora za peticije so mi pripravili predstavitev, kako mi obravnavamo to problematiko v odboru za peticije. Odbor za peticije, peticije je pripravil mnenje oziroma poročilo o spremljanju izvajanja evropske zakonodaje. To je za nas prednostno vprašanje. Vsako leto ga skušamo obravnavati, Skupaj z drugimi kolegi iz drugih odborov v Evropskem parlamentu sodelujemo recimo tudi z uradom Evropske varuhinje človekovih pravic. S tem sodelovanjem bomo zagotovo nadaljevali. To je razlog, zakaj Organiziramo takšne dogodke. To je platforma za razprave skupaj s predstavniki nacionalnih ravni, predstavniki nacionalnih parlamentov, eh, evropskimi in nacionalnimi ombudsmani in tako naprej. In s takšnimi dejavnostmi bi radi nadaljevali v Evropskem parlamentu. Odbor za petice. To je bila krajša izjava v imenu odbora za peticije, zdaj pa bom nastopil v vlogi raziskovalca. Eh, oziroma dal bom besedo gospodu Tiago Tibursiju, ki bo spregovoril o vlogi ombudsmanov in odborov za peticije pri odkrivanju kršitev evropske zakonodaje. Gospod Tibursijo je raziskovalec na Lisbonski univerzi. Estar aqui presente neste, neste parlamento e a falar de um tema tão, tão nobre. Najlepša hvala, zelo zadovoljen sem, da sem lahko danes pri vas v parlamentu in da govorim o tako zanimivi temi. In sicer o vlogi varuhov človekovih eh, pravic in odborov za peticije pri ugotavljanju kršitev evropske zakonodaje. kako nameravam organizirati svojo predstavitev. Eh, ta sledi briefingu, ki sem ga pripravil naprej. Sicer bom skušal najprej prikazati razliko v vlogi varuha človekovih pravic in, in inštrumentu peticij ter razliko med pritožbami in peticijami ter eh, podal nekaj primerov eh, dobrih praks in priporočil. Eh, Torej, peticije in pritožbe oziroma pobude varuhu človekovih pravic sta eh, dva različna načina za uh, reagiranje na kršitve evropske zakonodaje. Um, po eni strani gre za um, izpostavljanje uh, kršitev pri prenosu in izvajanju evropske zakonodaje se strani nacionalnih organov. Predvsem pa gre tukaj za dva inštrumenta, s katerima dobi evropski državljan besedo in uh, lahko poda svoj glas, vendar pa uh, uh, je pač pri teh dveh inštrumentih razlika tudi v postopku ter v tem, kako lahko vpliva na sprejeto odločitev, kar je bolj odvisno od tistega, ki pritožbo sprejme in ki jo prouči, ter torej ugotovi, ali je utemeljena ali ne. In um, zato tu tudi imamo različne primere dobrih praks, tako pri eh, peticijah kot pri eh, pritožbah varuhu. Eh, te primere lahko tudi eh, preberemo v končnem poročilu dela varuha. Eh, kot vidimo, obstaja kar precej razlik med tema dvema inštrumentama. Oba sta sicer zakonsko utemeljena. Sicer pa glede same vsebine se lahko uložita ta dva inštrumenta ne glede na temo, če gre za eh, evropsko zanodajo in evropskega varuha človekovih eh, pravic, eh, je dovolj, da se mm, pač to prevede. In Eh, hkrati tukaj lahko zainteresirana stranka reagira v katerem koli trenutku in nima nekih predvidenih rokov, kot je naprimer eh, datum za volitve, ki je določen vnaprej. Pri pravici do peticije ali do popude varuhu ima pobudnik tudi pravico do odgovora. E, in to predstavlja tukaj bistveno razliko od drugih bolj neformalnih oblik e, vzpostavljanja stika s predstavniki oblasti. Kar se tiče same e, demokracije, imamo tukaj razliko med predstavniško demokracijo, torej pri kateri eh, državljani sicer lahko sodelujejo, vendar pa odločitev spremljajo na to vendar njihovi predstavniki. Zdaj pa k dobrim praksom. Najprej zaskrbljenost, zaradi katere je sploh prišlo do, to, do teh inštrumentov. Procen gre za to, da preko njih lahko pogosto podajo svoje mnenje tudi skupine, ki uh, sicer te možnosti ne bi imele, ki so premalo predstavljene. V tej obliki um, demokracije, zagovorniške demokracije, če tako imenujemo, je to možnost, da se bolj sliši te sicer manj predstavljene oziroma bolj zapostavljene skupine. E, tukaj imamo na sliki tri sisteme peticij v treh državah, ki so se v zadnjem desetletju najbolj prenovili in razvili in uh, kjer tudi vidimo, da uh, kakšna je razlika po spolu med pobudniki. Na podlagi zbranih informacij je se tudi laže odzvati na to. Tudi poročilo o enakih možnostih se eh, pripravlja v nekaterih državah na podlagi eh, podatkov o pobudah se strani državljanov. Manj informacije pa je o tem, kako državljani ocenjujejo možnost uporabe teh orodij in na kakšen način podajajo predloge za njuno izboljševanje. zelo pomembno je eh, tukaj tudi izpostaviti, kako se v praksi ta dva inštrumenta izvajata. Zelo pomembno je, da so državljani eh, čutijo vanje vključeni in da lahko preko teh možnosti pridejo v stik s predstavniki oblasti. In To je možno, če obstaja na internetu možnost eh, vloge uh, in tudi, če se obravnava peticij prenaša po televiziji ali internetu, kot uh, je to tudi na portugalskem, kjer imamo takšno prakso. Kljub temu, da je to možno, pa so državljani izrazili željo po možnosti, da bi se v okviru tekom tega procesa lahko bolj direktno soočili s svojimi predstavniki. Recimo, pomembno je tudi, um, koliko podpore potrebuje določena peticija za to, da se obravnava. Na portugalskem, naprimer, je dovolj, da je peticija podprta s tisočimi podpisi in če je podprta s tisočimi, z več kot štiritisočimi podpisi, se o njej razplavlja na plenarnem zasedanju, medtem ko je v nekaterih drugih državah številka bistveno više, naprimer 100 tisoč podpisov v Združenem kraljestvu. Um, take omejitve v bistvu omeji, um, lahko zajezijo neka nerealistična pričakovanja se strani državljanov, hkrati pa jim dajo možnost uh, uh, občutek, da uh, so vsi na isti ravni in da se vse na isti način obravnava. Independentemente dos limiares, tanto os ombudsman como as comissões de instituições admitem frequentemente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 aqui. Muito obrigado pela atenção e aguardo eventuais perguntas. Muito obrigado. Thank you very much, uh, Mr. Tiburcio, for your very, very impressive and very inspirative. Uh, Hvala lepa za vaš dragocen prispevek. Hvala za dobro analizo situacije. Zdaj pa bom dal besedo naslednjim štirim govorcem, štirim varuhom človekovih pravic iz različnih evropskih držav članic. Gospod Silvijo Spurek bi prosil za besedo prvo. Je namestnica komisarja za človekove pravice na Polskem. Dal bi besedo najprej kar vam. Izvolite. Uh, good afternoon. I... Dober dan, govorila bom angliško. Najlepša hvala za to, da ste me povabili na današnji sestanek. Govorim v imenu dr. Adama Bognarja, Evropske, eh, polskega varuha človekovih pravic ter neodvisnega organa za enakost. Bo moj prispevek bolj vsebinske narave ne toliko formalne. V zadnjih letih se je izkazalo, da številni institucionalni mehanizmi niso dovolj učinkoviti. Prenos in izvajanje evropske zakonodaje ne odraža vedno evropskih idej in vrednot. Države članice ne ščitijo pravic in svoboščin tako, kot so načrtovali evropski organi in tako, kot je zapisano v direktivah. Kot vsi vemo, evropska direktiva direktiva ščiti državljane evropskih držav pred diskriminacijo le v omejeni miri. Eh, direktiva je zapisana precej široko, oziroma zaščita je precej široka. Eh, pred, zaščiteni smo predvsem pred diskriminacijo na podlagi rase ali etničnega porekla, manj pa recimo na podlagi spola in uh, spolne usmeritve. Tako da paradoksalno se evropske državljane obravnava neenako ne na podlagi zakonov, ki bi jih pravzaprav morali ščititi. Poleg tega je Evropska unija pogodbenica konvencije o pravicah invalidov in odbor Združenih narodov je že zahteva, da Evropska unija poenoti svoje zakone na tem področju. Razmere bi lahko spremenila tako imenovana horizontalna direktiva. Osnutek direktive Evropska komisija predstavila julija 2008, pa ta direktiva ni bila nikoli sprejeta. Zdi se, da politične dovolje v državah članice zakaj takega ni dovolj. Manjka pa tudi učinkovitih orodij v Evropski komisiji, da bi s tem komisija spodbudila takšno politično voljo. Selektivne določbe direktiv o enaki obravnavi so povzročile. Eh, sprejetje različnih nacionalnih zakonodaj. Pomemben primer je polski zakon o izvajanju določenih predpisov Evropske unije v zvezi z enako obravnavo. Ko beremo ta zakon, lahko zaključimo recimo, da je diskriminacija zoper etnične manjšine na področju izobraževanja prepovedanja, diskriminacija zoper ljudi na enakem področju, torej na področju izobraževanja, na podlagi njihove spolne usmerjenosti pa je dovoljena ali pa da lahko žrtve rasne diskriminacije pri omejenem dostopu do zdravstvene oskrbe lahko zahtevajo škodnino, invalidi pa takšne pravice nimajo. Še ena težava je kakovost prenosa direktiv o, pro, o boju proti diskriminaciji. Uh, V skladu z evropskimi direktivami bi morale države članice izvesti učinkovite, sorazmerne in odvračilne sankcije v primeru diskriminacije, ampak samo malo takšnih primerov pride pred sodišče. Omenila bi še Arhusko, Arhuško konvencijo. Njena načela so odražena v evropskih direktivah in te od držav članic zahtevajo, da morajo zagotoviti, da imajo zainteresirani Eh, predstavniki javnosti dostop do pritožbenega postopka pred sodiščem oziroma drugim neodvisnim organom, da lahko izpodbijajo sklep zakon ali podobno. Treba je zagotoviti nevladnim organizacijam, da se lahko pritožijo zoper projekte, tiste, ki recimo vplivajo na okolje in to je Evropsko sodišče poudarilo. Neskladnost med evropsko in nacionalno zakonodajo ima dve razsežnosti v primeru gozda Bjaloveža okoljska, ne, okoljska nevladna organizacija se recimo ni mogla pritožiti zopr odločitev ministra za okolje upravnemu sodišču. Nacionalna zakonodaja pravi, da obstaja pravica vloge pritožbe, le če je stranka sodelovala v postopku rezultat katerega je bilo sprejetje odločitve oziroma odloka. Nevladne organizacije pa v takšnih procesih niso sodelovale. Polski ombudsman se je tako odločil pritožiti upravnemu sodišču zopr odlog ministra za okolje. Vendar pa so upravna sodišča na obeh ravneh njegovo pritožbo razglasila za nedopustno, saj je bilo področje pritožbe izven pristojnosti, izven jurisdikcije upravnih sodišč na Polskem. To je ta druga razsežnost, ki sem jo prej omenjala. Argumenti, ki jih je ombudsman zapisal v svoji pritožbi, so se izkazali za pravilne in to je potrdilo Evropsko sodišče vendar pa je ministr za okolje istočasno zavrnil zahtevo ombudsmana, da se spremeni nacionalna zakonodaja, da bi tako zagotovili nadzor javnosti, nadzor družbe nad odločitvami, kot je ta, ki se tiče gozda Bjaloveža. Eh, se upravičujem, ker sem tako neposredna, ampak poleg tega se moramo spomniti tudi situacije, ki je preizkuš, preizkusila našo odločnost in učinkovitost evropskih organov in zakonodaje, migracijske krize. Migracijska kriza je Evropo postavila pred izziv, da bi se morali soočiti, da bi morali sprejeti prihajajoče migrante in begunce, drugače bi tvegali, da jih pustimo na tisoče brez pomoči. Poljska bi morala na podlagi sklepov Sveta Evropske unije septembra 2015 sprejeti več kot 6 tisoč tujih državljanov. Kljub številnim pozivom Evropske komisije, da mora Poljska spoštovati svoje zaveze, Poljska tega ni storila. To je bila znova posledica pomankanja politične vilje, kar je, volje, kar je pripeljalo do hudih kršitev eh, državljanskih pravic in svoboščin. Na tisoče žensk, moških in otrok je ostalo brez pomoči ali so se celo utopili, ko so skušali priti v Evropo. Poleg tega bi spostavila še eno težavo. Zavrnitev zagotavljanja dostopa do zaupnih informacij v postopkih, ki se tičejo Eh, dejanja mednarodne zaščite tujim državljanom na polskem. Oseba, ki se je odločitev tiče, ne pozna podlage de, dejstev niti dokazov, ki so zapisane v tej odločitvi. Tako da nimajo dostopa do učinkovitega učinkovite možnosti pritožbe v skladu s konvencijo o zaščiti človekovih pravic oziroma sodno prakso sodišča. Sodišče je razsodilo, da mora zainteresirana stran imeti priložnost izvedeti za razloge, zakaj je bila odločitev sprejeta zopr njo oziroma njega, tako da odločitev prebere sam oziroma da se ga o odločitvi obvesti. Naj zaključim. Vse to so primeri, ki kažejo, kako se pravice in svoboščine evropskih državljanov ne zagotavljajo v dovoljšnji meri, da se jih krši. Če evropski organi ne bodo zagotovili podpore, imajo nacionalni ombudsmani le omejene možnosti, da izboljšajo situacijo. Moramo se zavedati, vsak zakonodajni akt vpliva na ljudi, njihove potrebe in želje. Evropska zakonodaja lahko razreši težave ljudi, lahko zagotavlja njihove pravice, lahko pa na nje tudi pozabi. Še nekaj bi omenila. Sestali smo se v času 16 dni aktivizma proti nasilju na podlagi spola. Direktiva o žrtvah eh, govori o posebni podpori za žrtve nasilja na podlagi spola. In lahko bi cel svoj prispevek posvetila takšnim vprašanjem, ker se je o njih treba pogovarjati širše in upam, da bom za kaj takega imela priložnost v prihodnosti. Danes bi rada samo povdarila dejstvo, da se ta direktiva ni prenesla v polsko nacionalno zakonodajo in se tudi ne izvaja. Hvala. Najlepša hvala. Ja, saj ste slišali odziv na vaš prispevek. Najlepša hvala. Zdaj pa z veseljem dajem besedo naslednji govorki, Mariji Patakjovi, varuhini človekovih pravic na Slovaškem. Izvolite, beseda je vaša. Pekne, uh, uh. Najlepša hvala, gospod predsednik. dogovorili smo se, da bomo vsi panelisti govorili v svoji materinščini. Sama sem res hvaležna za priložnost, da lahko predstavim svoje izkušnje pri izvajanju evropske zakonodaje na Slovaškem. Govorila bom o majhnih hidroelektrarnah in Vse to se bo povezovalo s prispevki, ki smo jih lahko slišali pred kosilom. Naj najprej razložim, kako je s pristojnostmi in delom varuha človekovih pravic na Slovaškem. Potem pa se bom dotaknila študije v zvezi z majhnimi hidroelektrarnami in s tem povezano evropsko zakonodajo. Marca 2017 je bilo pre, pripravljeno posebno poročilo in predstavljeno v slovaškem parlamentu. Varuh človekovih pravic eh, se pri nas imenuje javni branilec pravic in ta je, njegova vloga je zapisana v ustavi Slovaške republike. Ta je iz leta 2001. Na pri pred, v predstavitvi si lahko ogledate definicijo dela varuha človekovih pravic. Več kot 15 let, torej pri nas poznamo ta položaj, kot ga določa naša ustava, in zdi se mi, da opažamo vedno več koristi, ki jih prinaša uloga ombudsmana med institucionalnimi organi na Slovaškem. Gre, pri nas gre za parlamentarnega varuha človekovih pravic, izvoli ga parlament in varuh tudi poroča parlamentu. In to je torej nacionalni ombudsman. No, za razliko od kolegov, ki predstavljajo svoje države v tej dvorani. Predstavljajo svoje ombudsmane, ki jih je lahko več na slovaškem, poznamo pa le enega. Naj se vrnem na študijo primera, ki sem jo omenila že prej, majhne hidroelektrarne. Torej. 203 majhne hidroelektrarne imamo na slovaškem. lahko, bi jih bilo še 375 več, eh, ker imajo slovaške reke toliko potencijala. Takšne hidroelektrarne imajo tako prednosti kot slabosti. nas, takšne hidroelektrarne so nastale zaradi zahtev kjotskega protokola, da je treba zmanjšati emisije toplogrednih plinov in zato se v Evropi namenja posebna podpora obnovljivim virom energije. Ena izmed možnosti je, da se izkoristi potencijal rek, da se zajame moč vode in iz nje proizvaja energijo v hidroelektrarnah. Hidroelektrarn Majhne hidroelektrarne naj bi bile zmožne zagotavljati energijo do 10 MW. Poleg tega, da se energija ne pridobiva iz fosilnih goriv, je manj, vpliva, torej, manj škodljivega vpliva na, vpliva na zrak, manj odpadkov in manj emisij toplogrednih plinov. Prav tako ni prevoznih stroškov in posledic, ki nastajajo zaradi tega. Dobre so tudi za diverzifikacijo energetskih virov in so stroškovno učinkovite. Vplivajo tudi na kakovost vode. Zma ampak eh, poleg tega imajo tudi negativne učinke, škodijo rastlinam in živalim, biotopom, majhni biotopi se zaradi tega lahko celo uničijo. Škodijo lahko tudi migracijam rib in raznoževanju rib. Ne bom se spuščala vse podrobnosti. Majhne hidroelektrarne naj bi bile ekonomsko učinkovite, koristne, naj bi bile torej nekaj dobrega, ampak vplivajo tudi na okolje. Če bi primerjali različne oblike proizvajanja energije, je treba pomisliti tudi na okoljske učinke majhnih hidroelektrarn. Recimo, nastajajo težave zaradi zmanjšanja ekosistemskih storitev. Ekosistemske storitve so storitve, ki obstajajo v naravi, ki jih ponuja sama narava. In v Evropski uniji je to pomembno vprašanje. sploh v okviru programov varstva narave do leta 2020. Kar nekaj študij učinka smo izvedli. Direktiva o ceni okoljskega učinka je na tem mestu ključnega pomena, pa tudi direktiva o strateški oceni okoljskega učinka torej direktiva ESA. Treba pa je upoštevati tudi direktivo o vodah in direktivo o habitatih. Imamo torej kar nekaj direktiv o varstvu okolja na eni strani, na drugi strani pa se spodbuja pridobivanje energije iz obnovljivih virov energije. In tako prihaja do navskrižja med direktivami, med različnimi deli zakonodaje. Sama sem skušala poiskati člene v slovaški ustavi, ki so podlaga za slovaškega varuha človekovih pravic, da lahko razmisli, ali se, so se kršile osnovne pravice in svoboščine. Mislim predvsem na 44. in 45. člen pravica od obveščenosti o stanju okolja in potem še člen 46. pravica do pravosodne in pravne zaščite. govorila sem o situaciji na splošno. Kar se tiče slovaškega ombudsmana, torej varuha pravic, smo prejeli poročilo marca 2017, oziroma smo pripravili poročilo leta 2017, v katerem so opisana vsa ta navskrižja interesov, torej da ne treba na eni strani pridobivati energijo iz obnovljivih verov energije, na drugi strani pa varovati okolje poročilo je bilo posredovano parlamentu, nacionalnemu svetu, temeljilo pa je na raziskavah, ki jih je naročil slovaški varuh človekovih pravic. Prihajalo je namreč do veliko pritožb glede tega, kako organi izvajajo direktivo o okoljske, analizi okoljskega učinka, o strateški oceni okoljskega učinka in drugih dokumentih. Cilj je bil oceniti, ali so se odločitve sprejele v skladu z nacionalno zakonodajo in ali so bile te odločitve tudi skladne z evropsko zakonodajo. Raziskave so pokazale, da je prišlo do hudih kršitev osnovnih pravic in svoboščin. Ljudje niso dobili informacij o stanju okolja niso bili deležni sodne in pravne zaščite in tako naprej. Prej sem omenjala člene 44, 45 in 46. Kršitve pa so bile sistematske narave, vedno znova je prihajalo do enakih težav. Pogosto so se organi odločali nedosledno, formalistično, ne da bi ustrezno upoštevali merila, ki bi jih morali. Pogosto je bil glavni cilj ta, da se izpolnijo cili glede pridobivanja energije v skladu s predpisi obnovljivih, virov, obnovljivih virih energije, ni pa se pomislilo na varstvo okolja. In pri tem se mi zdi grozljivo, da pri nobenem od primerov niso razmislili o kumulativnih učinkih več majhnih hidroelektrarn, ki so zelo blizu skupaj na manjših rekah, kar, ve, kar zahtevata obe direktivi o okoljski oceni učinka in strateški oceni okoljskega učinka. Eden izmed primerov naveden v poročilu je hidroelektrarna Deko. Od novembra 2014 imamo tudi opozorilo komisije o sprožitvi postopka za obravnavo kršitev. Ni se torej pomislilo na varstvo okolja, tudi ko so se gradile hidroelektrarne zelo blizu skupaj na rekah, s čimer je bila resno ogroženost kakovost voda prav tako je prišlo do odplak odpadne vode iz jedrske elektrarne Mohovce v okolje, pa se tudi ni izvedla okoljska ocena. Dovoljenje za gradnjo je bilo izdano dan potem, ko se je uložil zahtevek. Še en primer. Elektrarna v Šalkovi, ki je prav sredi vasi. 20 metrov stran od hiš, kjer ljudje živijo. Ti ljudje trpijo zaradi hrupa in valovanja nizkih frekvenc. Sklepi slovaškega ombudsmana pa so naslednji. Treba je pripravljati strateški material o kumulativnih učinkih majhnih hidroelektrarn, treba je upoštevati, ko se izdaja dovoljenje za gradnjo za posamezne elektrarne, je treba razmisliti o kumulativnih učinkih eh, gradnje več elektrarn, Prav tako pa je treba zagotoviti transparentnost postopkov, tako da se bo dalo pripraviti profile rek, ki imajo potencial za pridobivanje energije. Ko je bilo poročilo objavljeno, ti podatki niso bili na voljo. Informacije so bile v rokah državnih orga, organov, ki upravljajo z vodami. Prepričana sem, da je načrt za hidroelektrični potencial iz leta 2011 načrt, ki ne vsebuje priporočil glede ocene kumulativnih učinkov in tega načrta se ni posodabljalo. Potem pa je bil pripravljen predlog iz leta 2016, kjer se tudi ni upoštevalo kumulativnih učinkov in ta predlog se je potem izpodbijal na sodišču, revidirana različica dokumenta torej. Sodni postopek pa še kar teče. V zaključek bi povedala tole. Bistveno je, da se koristi obnovljivih virov energije pretehta na podlagi škode, ki jo ti lahko povzročijo okolju. Samo, če se to izvede, bomo lahko hidroelektrarne dejansko imenovali zelene. Veliko ljudi in subjektov, ki so sodelovali pri postopku dovoljen, je zahtevalo takšne informacije, ampak jim dostop do njih ni bil omogočen in s tem se krši, kršijo osnovna načela pravne države in dobrega upravljanja. Ko se bo pripravljalo zakonodajo v prihodnje, bodi si tu ali v nacionalnih parlamentih, bi bilo treba v prihodnih zakonodajnih aktih uravnovesiti različne interese. Treba bi bilo tudi kvantificirati te interese, jih predstaviti v številkah. Če se odločitve sprejemajo na podlagi pristranskih ali zavajočih informacij, potem končna odločitev ne bo upoštevala različnih interesov, ki si morda nasprotujejo, saj se ne bo dalo predstaviti takšnih interesov na podlagi številk, če informacije in podatki ne bodo na voljo. In posledice bodo takšne, kot sem jih opisala v predstavljenih primerjih. Hvala lepa. Na vrsti je naslednja govorka. Gospa Maja Sakslin namestnica parlamentarnega ombudsmana iz Finske. Izvolite. Kiitos, arvoisa puheenjohtaja. Arvoisat parlamentin edustajat. Ja, najlepša hvala, gospod predsedujoči, spoštovane poslanke in poslanci. Uloga ombudsmana na Finskem je predvsem ta, da spremlja javno pravo in eh, zagotoviti, da vsi spoštujejo zakonodajo in spoštujejo temeljne človekove pravice. S tem okrepimo zaupanje v demokracijo in pomagamo tudi parlamentom pri upravljanju njihovih funkcij ste zelo zadovoljni, ker imam danes pa povdan priložnost spregovoriti eh, pred vašima odboroma. Danes sem želela razložiti predvsem, v kakšnih okoliščinah se je evropska zakonodaja izkazala kot nekaj, kar mora obravnavati vinski ombudsman. Kar nekaj okoljevarstvenih uh, vprašanj se je pojavilo v zadnjem času, katerih sta se morala lotiti tako ombudsman, kot pa tudi komisija v obliki sprožite postopka za ugotavljanje kršitev. Mislim, da je zato seveda v prvi vrsti pristojna komisija, ampak za Evropsko komisijo ne gre vedno samo za striktno pravno vprašanje, ombudsman. Pa mora zagotoviti, da se spoštuje temeljne človekove pravice in pa vladavina prava. Kar pomeni, da v končni fazi verjetno obravnavamo iste zadeve, ampak ombudsman eh, skozi drugačno prizmo kot pa Evropska komisija. No, moj prvi konkretni primer našega ukrepanja se nanaša na dostop do jedilnih vagonov na vlakih za invalidne osebe. Ugotovljeno je bilo, da ni nikakršne zakonodajne določbe, ki bi primorala železniška podjetja, da omogočijo dostop do jedilnih vagonov tudi za invalide. In finski ombudsman je ugotovil, da je to diskriminacija za invalide, prav tako pa je to vprašanje, ki je zelo pomembno za konkurenco in ombudsman zato tudi ni uspel sprejeti nekega dokončnega mnenja v zvezi s tem. Zdaj poskušamo obvestiti vse, ki so pristojni za to, ki spremajo standarde za evropske vlake, za to, da bi zagotovili, da vse, vse obravnava enako. Drugi primer pa je povezan s sodbo Evropskega sodišča v primeru ene izmed držav članic. V tem primeru je šlo za najem osebnih vozil v drugi državi članici in Evropsko sodišče je ugotovilo, da je kršitev evropskega prava, če se zahteva plačilo vseh davkov, ko se to vozilo uporablja v drugi državi članici. Eh, konkretno šlo za Finsko in Nizozemsko. Sodišče je ugotovilo, da je bil finski ukrep nezakonit in eh, relevantno ministrstvo na finskem pozvalo naj sprejme vse ukrepe za to, da bi finska zakonodaja postala skladna z evropsko. Naslednji primer pa je povezan z izvajanjem načela o vladavini prava in vprašanjem izvajanja evropske zakonodaje strani nacionalnih uprav. No, natančneje govorim o priznavanju eh, poklicnih kvalifikacij. Finski ombudsman je ugotovil, da so finski organi ravnali, pravidno, eh, ravnali pravilno, ko so ugotovili, da ni nikakršne zahteve, da se prizna neko specifično kvalifikacijo. Ampak eh, pri tem organ ni upošteval splošnih evropskih načel in tudi tu imamo sodbo Evropskega sodišča, ki govori o tem, da je treba upoštevati splošna evropska načela, ko izvajamo evropsko zakonodajo. Naslednji primer. se nanaša na nacionalno zakonodajo, pritožnik. Je trdil, da se na finskem pripravlja zakonodaja na področju lova pritožnik je trdil, da ta na novo pripravljena finska zakonodaja ne eh, spoštuje evropskih zahtev in v tem primeru je ombudsman prišel do sklepa, da ni možno presojati to vrstnih primerov, ki so tesno povezane s gostoto poselitve v naravnem okolju in da je v končni fazi to vprašanje za Evropsko sodišče. Potem pa imamo tu še en primer, ki se nanaša na ustavna načela dobrega, dobre uprave. nanaša se na transparentnost in hitro administrativno ukrepanje. Gre za izvajanje evropske zakonodaje na področju varne preskrbe s hrano. In pritežnik je trdil, da ni prijel informacij strani organa za varno hrano. In organ za varno hrano je odgovoril, da da ni posem jasno, kako naj bi se tolmačili evropsko zakonodajo, zaradi česar je finski nacionalni organ se obrnil na druge organe v drugih državah članicah in na eh, pristojni generalni direktorat Evropske komisije. Šlo je za vprašanje pravice dostopanja do informacij, in pravice do zaupnosti in do poslovnih tajnosti. Ombudsman se je zavedal, da organ prosi za informacije in sodelovanje drugih držav, ampak je vse skupaj trajalo predolgo časa. Organ bi moral sprejeti nacionalno odločitev za to, da bi to zadevo lahko potem po potrebi obravnavalo finsko sodišče in v končni fazi bi verjetno moralo o zadevi presojati Evropsko sodišče. Moj zadnji primer pa se nanaša na, ob, na obveznost iskrenega sodelovanja. Gre za carino, pritožnik se je pritožil, da, je da so si cariniki vzeli preveč časa za razcarinjanje uvoženega blaga. Pritožnik je očital, da mora javna uprava ukrepati hitro, zato da ne prepreči prostega pretoka blaga. In da ne prihaja do nekih neopravičenih zamud pri tem. Torej, za konec ne povem, da imam dve želji. Ena se nanaša na sprejemanje odločitev in eh, na novo evropsko zakonodajo. Na področju socialne varnosti sem opazila, da glede na to, da se zdaj o tem odloča z večino, zato je postalo izvajanje evropske zakonodaje bolj problematično. Zlasti je postalo teže doseči primerno raven vzajemnega zaupanja. In kot drugo, želim povedati še nekaj v zvezi s samim institutom ombudsmana. Pri izvajanju uredbe o varstvu podatkov na finskem opažamo, da mehanizem za spremljanje določa, da se mora spremljati oziroma izvajati nadzor tudi nad ombudsmanom. In pod uh, našo ustavo je tudi ombudsman pristojen za izvajanje nadzora nad vsemi javnimi organi, vključno z varstvom podatkov. Ko v prihodnosti pripravljate zakonodajo na področju, naprimer, varstva podatkov, se morate zavedati ne samo posebne situacije, v kateri so sodišča, ampak tudi posebne situacije, v kateri so ombudsmani. Hvala. Ja, najlepša hvala. Zdaj pa dajem besedo naslednjemu govorniku, oziroma govornici iz Portugalske. Teresa Aninjo. Um, muito boa tarde. Eh, começo por. Teresa Anjinho. Dober eh, dan in najlepša hvala za to priložnost, pa to kljub pozni uri v današnjem dnevu. In želela bi se vam zahvaliti v imenu Urada Varuha človekovih pravic Portugalske, da lahko danes tukaj sodelujemo. Vsi vemo, da je Evropska unija temelji na eh, pravu in na tem, da se njene politike in prednostne naloge uresničujejo v državah članicah. In uh, njen cilj je uh, ustvarjanje močnejše unije v vseh državah članicah. In to je odvisno tudi od kakovostne zakonodaje ter od možnosti držav članic, da zagotovijo eh, njeno uresničevanje, izvajanje in spoštovanje. Eh, zato lahko z gotovostjo rečem, da so varuhi človekovih pravic strateške osebe pri eh, tem, temu izzivu, ki je skupen Uniji in državam članicam v, eh, na portugalskem je varuh človekovih pravic že od leta 1999 um, obstaja torej povsem v skladu z priškimi načeli. E, Varuh človekovih pravic ima torej to glavno funkcijo zaščite in spodbujanja e, pravic, svoboščin, jamstev ter legitimnih interesov državljanov in pri tem na neformalen način zagotavlja tudi pravično in zakonito izvrševanje javnih pooblastil. E, Tako varuh zagotavlja tudi eh, ravnotežje pri uresničevanju zakonov, ki gre še preko same črke zakona. Je hkrati tudi um, urad, ki zagotavlja uresničevanje pravic državljanov, njihovo spodbujanje in zaščito. In uh, Varuh človekovih pravic mora biti tudi varuh prava Evropske unije in še zlasti temeljnih pravic državljanov, ki se eh, na podlagi prava unije eh, določajo. Tako je varuh v državi neke vrste posrednik oziroma izvršuje mandat, ki ga na evropski ravni vrši uh, varuh, Evro, Evropski varuh človekovih pravic. Zato uh, želim sedaj še posebej poudariti pomen Evropskega urada varuha človekovih pravic pri uh, zagotavljanju uh, dobrega delovanja evropskih institucij, organov in drugih teles. Ravno tako je pa pomembna vloga tudi nacionalnih varuhov človekovih pravic. Saj morajo uh, eh, nacionalni organi, nacionalni organi, nacionalna uprava skrbeti za uresničevanje prava Evropske unije uh, na tistem področju, kjer uh, so najbližji državljanom in kjer se lahko pojavi največ uvir. Naš urad na portugalskem dejansko opravlja to vlogo. E, na področju e, spodbujanja in e, je, je mandat varuha človekovih prvic ta, da razširja informacije o vseh pravicah in temeljnih svoboščinah ter da uh, skrbi, da bodo inštitucije uh, sprejele primerne akcijske ukrepe za, njihove, za njihovo uresničevanje. Eh, in tako je ta urad zadzel že tekom let celovit pristop in celovito obravnavo, pri tem upošteva in vključuje vsa načela, pravila in predpise, ki izhajajo iz prava Unije. Ehm, ta pristop se vidi tudi v tem, da organizira konference, kampanje in različna usposabljanja za m, mm, predstavnike javnega sektorja, torej tudi za uh, eh, naprimer uh, eh, varnostne organe in službe, za sodstvo, za lokalne organe in tudi za uh, učitelje. Uh, tako uh, opravlja svojo delovanje na decentraliziran način in um, se usmerja k vsem uh, državljanom in k predstavnikom javnih oblasti. To je kar velik izziv tudi v obdobju uh, v, digi, v tej digitalni dobi, kjer se soočamo tudi s uh, težavami zaradi nedostopnosti oziroma uh, digitalne nepisnosti. Um, S svojim delom skuša varuh zmanjšati ta razkol, eh, oddaljenost državljanov od eh, državnih inštitucij in v konkretnem primeru od evropske, evropskih inštitucij in unije. Torej, kakovostna zakonodaja to ne izhaja samo iz samega zakonodajnega postopka in prenosa direktiv. E, pomembno je zagotoviti tudi razširjanje te zakonodaje in poskrbeti za njeno poznavanje, e, kar pa ne sme biti samo neka Eh, retorična vaja, ampak se mora udejaniti skozi konkretne dejavnosti. Po drugi strani pa urad varuha človekovih pravic prevzema tudi, sprijema tudi uh, pritožbe. Podatkov o tem, koliko je, kolikšno je število pritožb, ki so neposredno vezane eh, na eh, kršitve prava Unije, eh, nimamo. Ampak eh, kadar se določena pritožba nanaša na vprašanja temeljnih pravic, eh, se ponavadi pritožniki sklicujejo na našo ustavo. Eh, v tej ustavi pa so seveda zavedena vsa ustavna načela in tudi obsežen seznam temeljnih pravic. Tako je eh, tekom dolgih let v različnih okvirih in z različnimi rezultati varuh eh, vedno eh, prispeval k temu, da se na enak način izvaja in zagotavlja uresničevanje eh, ter upoštevanje primarnosti prava primere. Naprimer, vprašanje diskriminacije po starosti na področju zaposlovanja. To je bilo vprašanje, ki se je pojavilo pri določenju najvišje možne starosti za vstop v določene poklice, eh, pa tudi za eh, razlikovanje pri prehodu na različne funkcije. Eh, ki eh, je starostno omejeno, recimo za diplomate. Potem pri, pri teh vprašanjih je pravo unije in sodna praksa Evropskega sodišča um, veliko doprinesla. Saj um, je varuh na tej podlagi lahko uh, Eh, ali sprejel eh, določene odločitve ob spoštovanju predpisov, ki se mm, uporabljajo, ali pa eh, se obrnil na vlado in jo pozval k razmisleku o morebitni prilagoditvi zakonodajnih rešitev, zato da se bo bolje zagotavljala enaka obravnava. Zato, da je to mogoče, pa je treba tudi zagotoviti sistem, v katerem se stalno spremlja eh, spoštovanje temeljnih pravic. Eh, Potem smo imeli tudi druge primere, naprimer primer obratne diskriminacije, do katere pride, kadar država članica drugače obravnava lastne državljane v primerjavi z državljani iz drugih državljav eh, Unije. V dveh primerih, naprimer, in to je potem seveda že bilo eh, popravljeno, ehm, je prišlo do tega. Primer gradbenih inženirjev, ki eh, so se izobrazili na portugalskem in niso mogli več uh, izvrševati de, poklicnih dejavnosti na področju arhitekture, kar pa jim je bilo dovoljeno, preden se je ta zakon spremenil. Um, Lahko pa so to počeli drugot v Evropski uniji. Torej, ko govorimo o pravilnemu prenosu direktiv, ehm, je pomembno svetliti take primere. Pa še en primer bi omenila, ki je bil pomemben za notrni trg in sicer eh, je bilo govora o varnosti otrok. Ehm, šlo je za predpise za ureditev otroških igrišč in eh, zakonodaj v tem primeru ni šlo na nacionalni ravni zato, da bi bilo treba eh, upoštevati bolj stroge kriterije, ki sicer za varnost otrok ne prinašajo nobene dodane vrednosti, ampak je šlo eh, za spoštovanje postopka, v katerem eh, so nacionalni organi pri, dolžni obvestiti komisijo o prenosu komisije in o um, uh, uresničitvi predpisov na nacionalni ravni. Zato bi za konec uh, omenila še eno skupino predpisov. Um, pri katerih je vloga varuha zelo pomembna, ampak bolj pedagoške narave. Um, Saj lahko obrazloži pomen določenih zakonov, s katerimi eh, se prenesejo v nacionalno pravo direktive skupnosti, eh, ker jih sicer državljani na določenih področjih ne razumejo, ne vedo, zakaj je to potrebno. Pogosto se to zgodi eh, z okoljsko zakonodajo, naprimer, ko gre za za zakonodajo um, o onesnaženosti zraka. In pogosto se državljani, državljani nasprotujejo ukrepom, eh, naprimer za omejevanje vožnje z avtomobili v centrih eh, mest. Zato je treba tukaj razložiti, za katere vrednote gre, katere vrednote so tukaj na testnici, pri čemer imamo na eni strani vrednote, ki so pomembne za velik del um, državljanov, na drugi strani pa um, okoljska vprašanja. Tako da. Eh, vse večje sklicevanje na pravo unije in na listino temeljnih pravic uh, se strani eh, nacionalnih organov in varuhov človekovih pravic, ki imajo različne funkcije in pristojnosti, eh, je na nacionalni ravni vse večje. In zato lahko z gotovostjo. Eh, trdim, da so ti uradi, uradi, ki najbližje opazujejo prednosti in pomankljivosti v tem sistemu. In eh, so zato zelo v svojo dejavnostjo eh, na dober način kažejo, ali se eh, evropska zakonodaja res uresničuje na decentraliziran in učinkovit način na nacionalni ravni. Zato lahko, lahko povemo, da uh, je tak sistem, ki bi bil bolj koherenten, ki bi zagotavljal boljšo zaščito temeljnih pravic in s katerim bi se zagotavljala enakost pravic, uh, res pomembno vzpostaviti v celotni Evropski uniji, je pa do tja še dolga pot. Uh, potrebno je več angažiranja, več sodelovanja, tudi več spremljanja. Potrebna je, Treba je zagotoviti izmenjavo izkušenj in dobrih praks in se pri tem uh, zavedati, da so to vse pomembni koraki pri uh, doseganju kakovostnih javnih politik. Hvala. Uh, Hvala lepa za vse te predstavitve. Sedaj pa odpiram razpravo. In uh, eh, v besedi se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 Imamo odbor za človekove pravice in pravno državo v senatu na polskem, na katerega lahko vsak polski državljan naslovi peticijo ali pritožbo. Če meni, da so bile kršene njegove pravice. Vsak lahko tako peticijo uloži, ali posameznik ali skupina državljanov. Zadeve, ki so povezane z svobodo veroizpovedi, zdravstvenim varstvom, delovanjem nacionalnega Eh, proračuna, policije, vojske, eh, pravica do združevanja, eh, svoboda medijev, oglaševanja in televizije, človekove pravice. Peticija torej v zvezi z vsemi temi vprašanji um, se lahko naslovijo na ta odbor, ki jih je pripravljen obravnavati. Odbor zelo dobro sodeluje s polskim varuhom človekovih pravic. Ima pa seveda odbor svojo vlogo, ombudsman pa svojo, ampak sodelovanje je zelo dober način za to, da se pride do rezultatov. Pogosto se na ombudsmana ljudje obrnejo neposredno z vprašanji, ki jih eh, osebno zadevajo. In pogosto se ombudsman eh, na nje eh, odzove skupaj z odborom za človekove pravice. Saj je odbor tisti, ki je vključen v zakonodajni proces. In ombudsman podaja predloge za spremembo zakonodaje, odbor pa to um, lahko upošteva. Vseeno pa sodelovanje ni vedno tako dobro, kot bi lahko bilo in ga skušamo izboljšati predsednik odbor, kot predsednik odbora za človekove pravice in peticije lahko rečem, da je inštitut varuha človekovih pravic bistvenega pomena in da ta igra bistveno vlogo pri eh, ščitenju eh, človekovih pravic. Pa še nekaj o bjelovjenžem gozdu. Kot je predstavnica varuha človekovih pravic z Portugalske povedala, je pomembno, da se vsem zagotovi enaka obravnava. Nemci se tu soočajo z istim problemom, uh, ampak nobeden, nihče se ne ukvarja s tem, kar se dogaja v Nemčiji. Mi pa smo bili na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 v našem odboru smo prisluhnili kolegom iz nacionalnih eh, odborov in čeprav nisem bil vse čas tukaj, sem poslušal srečanje v svoji pisarni. Torej, tukaj govorimo predvsem o pravicah državljanov, ampak mislim, da je treba govoriti tudi o pravicah poslancev, saj so tudi poslanci državljani, vendar pa poslanci in evropski poslanci imajo posebne pravice. sploh glede tega, kako jih obravnavajo predstavniki tiska. Veliko krat sem to že povedal v odboru za peticije in tudi na plenarnem zasedanju in zato sedaj uh, to še enkrat ponavljam, glede na to, da so tukaj poslanci iz različnih evropskih držav. Torej, kar se tiče nas samih, v, v Grčiji ne obstaja neko objektivno informiranje. Naši mediji niso pluralistični in uh, ne obstaja nek um, primiran, uh, eh, enakopraven način, ki bi prikazoval delo poslancev. Poglejte, naprimer, um, tiskovne izjave. Um, poslancev v medijih, boste videli, da je naš primer, primer poslancev iz stranke EKR, poseben, saj mi nimamo pravice, da bi bili enakopravno zastopani in da bi bili na državni televiziji prikazani na tretjem mestu. Eh, naša državna televizija prihaja sem v Bruselj in v Strasburg in uporablja našo opremo in zmogljivosti, študije in podobno, vendar pa mi pri njenih eh, oddajah sodelujemo minimalno. Še manj zasebna televizija, za njih smo mi neobstoječi. Kako bomo torej sodelovali na volitvah? Kako lahko zagotovimo ta pluralizem? Če pa smo v bistvu bili vseh, vsa ta štiri leta pogrešani. In pogledajte, štiri leta in pol nismo imeli priložnosti, da bi se naš glas slišal. Kolegi vedo, da sem imel med 750 poslanci eh, sam. Eh, na voljo največ časa za govor. In tudi na podlagi tega kriterija bi, mor, bi nam morali dati uh, več pomena in več teže v medijih. In pogledajte si malo, mm, pač, kako mediji poročajo v Grčiji in videli boste, da tam nas ni. Ali se na tak način lahko kandidira na volitvah? ne vem, kako je to v drugih državah, ampak vsaj za Grčijo se zauzemam za to možnost. Ne vem pa, na koga se lahko obrnem. Ali se s tem argumentom lahko obrnem na Evropsko varuhunje človekovih pravic ali na odbor za peticije. Kdo je tisti, ki lahko ukrepa ter uh, uh, v pravi luči predstavi naša stališča? Hvala. Gracias, eh, señor presidente. Hvala, gospod predsedujoči. Spoštovane poslanke in poslanci. V primeru Španije je situacija zelo podobna situaciji, ki jo je omenila eh, portugalska predstavnica danes. Naš institut za eh, branje javnih in in pa pravic državljanov je odvisen od eh, sodišča. In, eh, odvisen od parlamenta. In eh, zato je pač cela situacija podobna kot na portugalskem. Naš ombudsman je torej tudi inštitucija, ki zagotavlja uh, to, da naprimer ne pride do mučenja in podobno. In ombudsman mora tudi vsake toliko časa, vsaj enkrat na leto, mora javno poročati tudi parlamentu. Poslanci in pa senatori, ki sedijo v tem odboru, mu lahko postavljajo vprašanja glede eh, področji, za katere je ombudsman pristojen. Prav tako pa lahko ombudsman ukrepa na svojo lasno pobudo. Zakonodajna veja je oblasti, torej izvaja nadzor nad ombudsmanom. V Španiji je ombudsman imel ogromno ulogo zlasti pri opazovanju naprimer razmer, v katerih so uh, nastanjeni nezakoniti priseljenci, mladoletniki brez spremstva. Zlasti jug Španije je trenutno priča razpravi v zvezi uh, s eh, temi vprašanji, razprava je razmeroma konfliktivna in pa način, kako ukrepajo javni organi v to vrstnih zadevah, je pomembno, eh, zelo pomembno vprašanje. Skratka, situacija je zelo raznolika od države do države, ampak eh, kontrola in pa pristojnosti, ki jih parlamenti imajo v odnosu do ombudsmana so zelo pomembne funkcije. Zagotoviti je treba tudi, da vse pritožbe državljanov pridejo na prav naslov. Vse, vse, vsekakor je bila ta razprava zelo zanimiva in se zahvaljujem vsem govornikom. Jaroslav Valesa, prosim. Jaroslav Valesa. Uh... Ja, najlepša hvala. Gospod Marijas je povedal nekaj, eh, zaradi česar se oglašam tudi sam. Govori o pluralizmu in dostopu do medija in podobne zadeve. V primeru moje države, vladajoča stranka rada govori o dialogu, o kompromisu in o iskanju kompromisa v javni sferi. Ampak zelo težko je doseči kompromis in imeti sploh dober dialog, če se pogovarjajo samo sami seboj. In sama sestava polske delegacije je priča tega. Imamo štiri delegate iz polskega parlamenta in vsi prihajajo iz vladajoče stranke. Nihče ne zastopa opozicije danes tole. Ne bom komentiral več kot to, ampak mislim, da, situacija, da je situacija dovolj zgovorna sama po sebi. Ne vem, če je to nekaj, kar velja spodbujati, to, kako vladajoča stranka nekako si lasti ta dialog z svojo večino. Želi pošla, poslati a, samo svoje predstavnike, ne pa vseh zastopnikov Evropskega parlamenta na podobne sestanke. Najlepša hvala. Gospod Lebreto ima besedo, je tudi član oziroma poslanec Evropskega parlamenta. Izvolite. Ja, najlepša hvala. Nakratko sem se že oglasiti in se zahvaliti vsem, eh, ki so se oglasili danes. Najlepša hvala zlasti eh, predstavnikom eh, nacionalnih ombudsmanov, ki so omenili zelo konkretne zadeve. Kako razumete vse to? Moram reči, da nisem nekako presenečen na podlagi tega, kar so medijatori povedali. Imajo zelo omejene pristojnosti. E, samo prepričujejo, prepričujejo lahko. Pristojnosti za sprejem odločitev pa skoraj da nimajo, tako da ne morejo biti stotstotno uspešni v izvajanju svojih funkcij. Je pa ta njihova vloga razmeroma učinkovita pri zagotavljanju spoštovanja Eh, oziroma izvajanja evropske in nacionalne zakonodaje. To drži v Franciji. V, v eh, Franciji je vloga branitelja pravic zelo učinkovita. Prav tako pa ugotavljam podobno kot ostali uh, govorniki. In sicer ti medijatori so zelo učinkoviti na finskem, na slovaškem in na portugalskem, imajo določene težave, ampak rezultate dosežejo to, kar so povedali naši kolegi, zelo je bilo zelo uravnoteženo. Malce pa me je presenetilo to, kar je povedala polska predstavnica, ki je zdaj odšla. Imela je zelo pesimističen govor in eh, prikazala svoje ukrepanje zelo nijansirano, zelo dvoumno. Omenila je samo dva primera zelo medijatiziranih zadev v Evropi in eden izmed teh primerov se nanaša na imigracije. Tako da moram reči, da ni ne vem kako presenetljivo, da ombudsmanu ne uspe prisiliti države članice, da upošteva evropska pravila na področju imigracije, če jih pa država ne želi spoštovati. Gre za vprašanje suverenosti. In kaj je suverenost? mi lahko date kakšno definicijo? Ne moremo nekih pristojnosti kar prenesti iz države na nek drug institut. Suverenost je nekaj drugega. Karl Schmidt, nemški filozof, je povedal, da je suverenost tudi ta, da se sami odločate o izjemah pristojnost, da se sami odločate, ali boste ali pa ne boste upoštevali in izvajali neko zakonodajo, če gre za vitalne interese vaše države. In to odločitev je sprejela tudi polska vlada. Ne želi relokacije migrantov, ki bi jo pač morali izvajati po Junkerjevem načrtu in razume to suverenost na način, kot jo je razumel tudi nemški uh, filozof Schmidt. Vsaj jaz razumem to zadevo na tak način. Ja, najlepša hvala. Še kdo ima še kdo kako vprašanje, kak komentar? Če ne, potem mislim, da je prišel čas, da sklenimo današnjo razpravo. Najlepša hvala vsem, najlepša hvala vsem eh, govornikom, hvala vsem eh, tistim, ki so sodelovali na današnji razpravi. Vse, bilo, vse skupaj je bilo zelo zanimivo. Naše sporočilo je, da nismo posem zadovoljni s tem, kako se varuje pravice evropskih državljanov. Je pa res, da je to skupni izziv za evropske institucije, pa tudi za nacionalne. Najlepša hvala vsem skupaj. Želim vam lep večer in prijeten povratek domov. Hvala.